Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome. Gospe in gospodje, dragi kolegi, dobrodošli na tem popovdanskem delu zasedanja, ki je namenjen javni predstavitvi in sicer do 15.30 in sicer na temo razmer po arabski pomladi na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Eh, po ustajah leta 2011 ehm, v našem odboru pobliže spremljamo situacijo in potek ter razvoj dogodkov v tej regiji. Ehm, tudi misije smo organizirali na to območje in poročilo je zdaj pred nami v pravem trenutku, saj lahko pregledamo ehm, prizadevanja, ki so bila Eh, usmerjena v to področje ter politiko, ki jo je sprijela Evropska unija, eh, ki je vsa leta zelo podpirala te države eh, pri njihovih legitimnih demokratičnih prizadevanjih. In še preden dam besedo mm, kolegi, gospodu Benifej, mi dovolite, da pozdravim in predstavim dva gosta, govornika za danes in šel bom po abecednem vrstnem redu. Prvi je gospod Mutas Adam, uh, direktor Oxfam International za Sirijo. Dobrodošli. In ravno tako z velikim veseljem pozdravljam med nami Natali Toči, ki jo številni poznate, direktorica za. Inštitut za mednarodne zadeve in posebna svetovalka podpredsednice komisije visoke predstavnice za zunanjo varnostno politiko Federike Mogherini in hkrati je tudi častna profesorica na univerzi v Tübingenu. In gospa Toči je tudi avtorica globalne strategije, o kateri smo razpravljali že večkrat v našem odboru. Torej, najprej bom dal besedo gospodu uh, Brandu Benifeji, na to gospe Toči, na koncu še gospodu mm, Adamu. Izvolite. Hvala, uh, gospod predsednik in dobro dan vsem. Z velikim zadovoljstvom uh, danes pregovorim uh, kot poročevalec um, za razmire uh, po arabski pomladi. Zahvaljujem pa se tudi uh, gospe Toči in gospodu Adamu za njuno prisotnost. Danes bomo govorili o zelo kompleksni regiji, ki je strateškega pomena za Unijo in ki je e, bistvenega pomena za našo sosedsko politiko. E, gre za države, ki, v katerih je v zadnjih osmih letih prišli do pomembnih sprememb. To se je začelo s, z arabsko pomladjo, do katere je prišlo zaradi napetosti in nezadovoljstva, ki se je nabiralo več let. E, Uspeh tega pa je bil različne narave. V nekaterih primerjih je prišlo do demokratizacije, v drugih primerjih pa do eh, spopadov in to oboroženih kot v Siriji. V teh letih smo um, v Uniji pobliže spremljali to situacijo, skušali ugotoviti, katere so zgodbe v uspehu in dobre prakse in kateri so problemi, ki so, so nastali na tej podlagi. Uh, skušamo poglobiti naše uh, Eh, odnose in pripraviti poročilo o tem. Torej, masovno zbiranje ljudi leta 2011 je povzročilo eh, arabsko pomlad, potem pa še nevarnost eh, islamske države in migracije. To je še dodatno spodkopalo varnost v teh državah in dalo nov zagon izseljevanju. Sosedska politika, kot je bila sprijeta 2015, to upošteva predvsem pa je pomembno njeno izvrševanje. E, ta politika je uvedla tudi koncept co-ownership, pa tudi skupne cilje s partnerskimi državami. E, dolgo časa se je na to politiko gledalo kot politiko, ki je bila usiljena od zgoraj, ne da bi upoštevala tudi tiste, ki jim je namenjena. In Evropska unija e, pa sedaj po tolikih letih priznava, da je njen vpliv na to regijo omejen. Vsekakor ne moremo zanikati naših vrednot v odnosih s temi državami in po treh letih izvajanja eh, te strategije se je izkazalo, da so predvsem avtoritarni režimi pogosto izkoristili sodelovanje na področju varnosti in obrambe ehm, kot možnost, pri kateri bi Evropska unija zamižala na eno oko, kar se tiče človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Tako da, na eni strani um, varnost, na drugi strani pa vprašanja človekovih pravic in pravne države. Ehm, vsekakor smo skušali usvetliti točke, pri katerih imamo neke skupne tož, težnje, pa tudi uh, točke, pri katerih eh, so imeli dogodki leta 2011 eh, bistven učinek. Vse to eh, moramo upoštevati, če želimo biti učinkoviti pri delovanju na tem področju. Globalna strategija iz leta 2016 je bila ravno tako zelo pomembna. Tukaj pa je bistven osrednji koncept, koncept odpornosti in um, odpornosti na, na krizne trenutke. Mm, ta sprememba paradigme je zelo pomembna, predvsem zato, ker gre za zasuk eh, k prebivalstvu in civilni družbi kot srčiki mm, zanimanja. In če si dobro preberemo določene eh, dele te strategije, je jasno, da je v eh, odporni, trdni državi takšna tudi njena družba. In sicer k temu prispeva demokracija in trajnostni razvoj. Samo takšen držav lahko zagotovi eh, trajnostno varnost svojim državljanom. Odpornost, vzdržnost je dolgoročni koncept in zato se ga moramo tudi dolgoročno lotevati to, je, tudi, to se zdi ključ uh, za uravnoteženje naših odnosov z um, Bližnjim vzhodom in Severno Afriko. Predvsem pa država in družba, razvoj ene in druge ne gre sta vedno um, po istih tirnicah. Eh, treba je pri izvajanju strategij upoštevati tudi pričakovanja in stremenja prebivalstva. Pri arabski pomladi pa je prišla na dan tudi kriza zaupanja. Prebivalstvo zahteva nov, uh, družbe, novo družbeno pogodbo in Unija to podpira ter mora to upoštevati. Seveda vprašanja, kot so varnost, boj proti terorizmu, sodelovanje na področju migracij uh, ohranjajo prvenstveno vlogo, vendar pa je treba upoštevati tudi druge elemente, če se želimo izogniti morebitnim negativnim učinkom v prihodnosti. Eh, kritično je tudi to, da je premalo povezanosti med državami, članicami, ki pri sodelovanju s tem območjem skušajo postaviti v spredje svoje lastne interese, ki so včasih v nasprotju z interesi Unije, včasih pa tudi ne. In tega se moramo resno lotiti, če želimo eh, pripraviti neko vključujočo in ehm, eh, učinkovito eh, politiko na področju sodelovanja s temi državami. Eh, zelo sem torej zadovoljen, da je med nami gospa Toči in da je med nami tudi gospod Mutaz Adam, ki nam bo lahko kaj več povedal o stanju v Siriji. Osem let protestov proti eh, Asadovemu režimu eh, je dolgo obdobje in Evropa tukaj mora igrati svojo zelo pomembno vlogo pri reševanju krize. Še zlasti Humanitarna razsežnost je tista, kjer smo bili zelo dejavni skupaj s številnimi mednarodnimi deležniki in skušali zagotoviti uh, prebivalstvu ter beguncem bolj humane razmere za življenje ter uh, pri tem upoštevati potrebe po izobraževanju za uh, otroke. Tukaj bo zelo, pri tem bo zelo koristno za nas slišati, kakšne so izkušnje organizacije Oxfam. Zato res še enkrat hvala um, vsem, predvsem pa gostoma in drugim soporočevalcem, ki so um, prispevali k pripravi tega poročila in k osvetlitvi te teme. Hvala. Hvala, eh, Brando Benefej. Zdaj pa dajem besedo našim gostom, najprej gospe eh, Toči. Izvolite. Najlepša hvala, v veliko veselje mi je, da sem danes lahko z vami. Mislim, da Evropska unija obravnava Razmere po arabski pomladi v zelo širokem obsegu in v mestnem času je prišlo do velikih premikov in sprememb v regiji Mena in posledično tudi v našem pristopu do te regije v Evropski uniji. Najprej bi izpostavila tisto, kar se mi zdi, da so tri glavni nauki od leta 2011 naprej. Prvi nauk neuzdržnost eh, režimov v regiji Mena in eh, njihov morebitni propad eh, je vprašanje, ni vprašanje pri tem, ali se bo to zgodilo, ampak kdaj. To vprašanje je bilo dokaj sporno, morda še v letih 2011 in 2012, ampak v letih 2017 in letih letu 2018 eh, je potem to spet postalo aktualno, a sporno vprašanje. Tako da smo vsi sedaj nagnjeni k temu, da bi rekli, da avtokratski režimi na dolgi rok ne morejo zdržati. Regija Mena je torej pokazala, da pri teh vprašanjih ne gre toliko za to, ali se bo kaj zgodilo, ampak kdaj se bo. Razlogi za to pa so zelo enostavni in Brando je to tudi podčrtal. Gre za to, da želijo v tej regiji oblikovati nove družbene pogodbe in pripravljena je bila nova družbena pogodba, ena pika nič in uh, novi arabski režimi so ponudili nove javne storitve prebivalstvu v zameno za podporo. Ampak potem, ko je preteklo desetletje, pa te javne storitve niso bile več eh, na voljo. Razlogov za to je več. Gre za zgodbo o marginalizaciji in o neenakosti. To izpostavljate v poročilu. To je tudi zgodba o korupciji in o dejanskem izbruhu neformalnega sektorja v zadnjem desetletju in pol. In posledično je zato tudi zgodba o pomankanju javnih storitev uh, na področju zagotavljanja bivališč in zdravstvenih storitev. Drugi pomembni nauk od leta 2011 je, da do sprememb pride. Sčasoma zagotovo pride do sprememb in te spremembe lahko opišemo kot kompleksne, ne samo zapletene. Kaj imam s tem v mislih? Nekaj, kar je zapleteno, se odvija v dvodimenzionalnem prostoru. Nekaj kompleksnega pa pomeni spremembe, ki se dogajajo na različnih ravneh ob različnih časih. In pomembne so povezave med temi spremembami, tako da vemo, da do sprememb bo prišlo, ne vemo, kdočno, točno kdaj in ne vemo, kako. Tako da, če pogledamo, kaj se je dogajalo v tej regiji od leta 2011 naprej, opazimo, da je prišlo do sprememb eh, v tem diametralno nasprotnih eh, si režimih. Naprimer, lahko govorimo o izjemah, svetlih izjemah, kot je naprimer Tunizija. Potem pa so tu tudi primeri, ko je prišlo do vladavine despotov, torej do. Uh, poskusov, da bi se oblikovale nove družbene pogodbe strani nekaterih režimov, ki so dejali, da bodo zagotavljali ne javnih storitev v zamenju za podporo, ampak varnost. Tako da to tudi ni korak naprej, kar se tiče progresivnega razvoja, ampak bolj korak nazaj. Primer tega je naprimer Egipt. Potem pa so seveda primeri režimov, ki so se popolnoma sesuli. Naprimer gre za Jemen, eh, Sirijo in eh, Libijo. Naprimer Sirija. Sirija je Feniks, ki je ustal iz pepela, ampak ta Feniks je nekoliko bolj oskubljen v primerjavi s eh, starim režimom, ki smo ga poznali. In kakšen je tretji nauk? gre za dva pojava, ki se dogajata ob enem. Na eni strani imamo omejeno oblikovanje držav v tej regiji in omejenost države se nanaša na to, da država ni možna z ozemeljskega vidika zaščititi celotnega svojega ozemlja, obenem pa ne more zagotavljati niti vseh um, te storitev, ki ne bi jih zagotavljala država. In to izpod, poka, izpod kopavanje države priha, privede do tren. In a, zaradi tega prihaja do tren v regiji. Zato prihaja do dogodkov, kot smo jih videli v Siriji in v Libiji, ker prihaja do implozije, zaradi tega, ker prihaja do erozije države. Potem še nekaj končnih pripomb, ki bi jih rada podala. Kaj to pomeni za nas kot Evropsko unijo? unijo. Mislim, da vaše delo odraža to, da ima Evropska unija na voljo res samo omejene vzvode. In čisto iskreno rečeno, tu ne gre samo za zgodbo o Evropski uniji. Ne govorimo o tektonskih premikih, ki bi bili tako zelo veliki. Sama si ne morem zamisliti oziroma ne morem inovati niti enega samega mednarodnega akterja, ki bi lahko znatno vplival na situacijo v tej regiji in jo oblikoval. Jasno je, da nišče drug nima te zmožnosti, mi pa tudi ne. Kar pomeni, da moramo biti veliko bolj selektivni pri vprašanjih, katerih se lotevamo tako da seveda je treba zagovarjati mm, več sodelovanja. Tu je treba upoštevati razlike med Magrebom in Mašrekom. Potem treba je upoštevati tudi um, razlike med državami, ki proizvajajo nafto in tistimi, ki jo uvažajo. Tako da tu prihaja do dihotomije in med tem je treba jasno razlikovati. Tudi geografsko gledamo, moramo previdno izbrati primere. In opozorila bi predvsem na to, da je treba previdno izbrati teme, na katerih želimo delati. Mislim, da v vašem osnutku najdemo specifičen predlog, ki govori o mladih. Govori o neke vrste programu Erasmus za to regijo. Pri delu, ki smo ga opravili pri našem inštitutu glede tega vprašanja, smo opazili, da obstaja res veliko interesa za to. To je res eh, specifičen cilj, bi pa lahko privedel do znatnih sprememb za številne mlade. Drugo pomembno sporočilo za Evropsko unijo je tudi potreba po ukrepanju na lokalni ravni. Lokalno moramo pristopiti k temu že na samem začetku. Treba je razumeti, kaj se dogaja na lokalni ravni in glede tega ste podali tudi predlog v svojem predlogu. To zelo cenim. Delegacije so tiste, ki bi morale predvsem eh, pridobiti informacije na terenu od. Um, različnih predstavnikov družbe, tako da bi imeli boljšo sliko o tem, kaj se dejansko dogaja na terenu. Spremembe, ki jih lahko podpre Evropska unija, so spremembe, ki se ne bodo v končni fazi odrazile na makroravni, na državni ravni, ampak pogosto na lokalni ravni, na zelo pomembni lokalni ravni. Včasih so se to zgodilo v zelo kompleksnih situacijah, naprimer v Siriji pri Siriji Evropska unija nima vpliva na izgled prihodnje Sirije. V, kontek v lokalnem kontekstu pa lahko Evropska unija ima pomembno vlogo. Potem naslednji nabor vprašanj, o katerih bi morali razmisliti, je razlikovanje med besedami in dejanji. Tu bi navedla dva primera. Eden je skupni celoviti načrt za ukrepanje in drugi je bližnje vzhodni mirovni proces. Sama mislim, da so stališča, ki so predstavljena, korektna, ampak zaplete se pri konkretnem izvajanju, naprimer pri celovitem sodelovanju je to zelo jasno, sicer tudi pri mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu, ampak um, prav pri tem celovitem uh, akcijskem uh, načrtu smo opazili v zadnjem letu in pol, da kažemo, kako zelo smo pripravljeni ukrepati in podpreti ta načrt, ampak ko je m, mm, treba ukrepati, pa smo nekoliko bolj previdni. Ne želimo si umazati rok. Tako da moramo biti zelo previdni. Moramo zagovarjati tisto, v kar verjamemo. In mislim, da je ta poseben inštrument eh, skupnega celovitega akcijskega načrta zelo pomemben. In tu je treba ukrepati. In eh, še zadnje vprašanje, kdo pravzaprav smo? To je zame zelo pomembna točka. Če želimo ukrepati kot demokratična moč, kot nas opisujete v poročilu, kot eh, etična, kot demokratična moč ali kakorkoli že to opisujete, potem moramo zagotoviti, da bomo tudi mi na notranji ravni spoštovali mm, ta načela. Ampak žal mm, vidimo tudi primere, ki kažejo na to, da teh vrednot ne zagovarjamo, ne živimo tu. Tu imamo v mislih naš pristop do migracij in uh, eh, azila. Mislim, da je to slab primer in na interni ravni vidimo, da nimamo dobrih osnov za to, da bi zagovarjali to vrstne vrednote druge, če jih ne moremo doma. Hvala. Hvala, gospod Toči. In sedaj gospod Adam, prav tako 10 minut. Mikrofon za govornika, prosim. This will work. Okay. So, good afternoon, ladies and gentlemen. And thank najlepša hvala, dame in gospodje. Najlepša hvala za povabilo. Spregovorili bomo v trenutku, ki je zelo pomemben za Sirijo in za območje mena kot celoto. In Evrops vloga Evropske unije je zelo pomembna in pomembno je, da ocenimo tudi njeno vlogo v tej regiji, tako z vidika prihodnega sodelovanja s to regijo, pa tudi v kontekstu tega, kako bi se Evropska unija lahko v prihodnje lotila podobnih vprašanj v drugih delih sveta. Danes bom spregovoril v, o situaciji v Siriji. Sam sem bil del odziva na sirsko krizo že skoraj da od samega začetka. Oxfam ima na voljo trenutno 10 milijonski program za Sirijo, ki se osredotoča na sanitarne razmere, na zagotavljanje čiste vode, varnosti in dobrih življenjskih pogojev delujemo predvsem eh, v Dariji na jugu in v Damaskusu, tudi na vzhodu smo prisotni, prisotni in eh, v Alepu ter na severu. Nekateri izmed programov, ki jih izvajamo, so bili tudi sofinancirani strani Evropske unije, tako da bi se rad zahvalil Evropski uniji za pomoč. Največji izziv za naše akterje pa je dostop za akterje, ki delujejo iz Damaska. V letu 2018 se je situacija sicer nekoliko spremenila, morda nekoliko bolj za nevladne organizacije, kot pa za Združene narode. Nevladne organizacije, na primer, lahko imajo dostop do novo osvobojenih ozemljih, ampak um, v veliki večini primerov takšen dostop ni zagotovljen pravočasno trajen dostop do skupnosti je tudi eden izmed glavnih izzivov, s katerimi se soočamo. Čeprav je Oxfam v zadnjem času imel možnost redno stopati v stik skupnostmi. Potem drugi izzivi se nanašajo na humanitarni odziv v Siriji. To je povezano z omejenimi viri financiranja, s pomankanjem financiranja recimo, ko gre za pomoč akterjem v Damaskusu, v območju, ki je pod nadzorom vlade. Skoraj da dve tretjini ljudi, ki potrebuje pomoč, se namreč nahaja v teh dveh območjih. Pomankanje finančnih sredstev običajno pomeni, da ne moremo zagotoviti dostopa prav tako omejuje možnosti, da bi nadgradili naše programe. Tu so še drugi m, izzivi, ki omejujejo našo zmožnost odzivanja. Tu gre naprimer za sankcije, ki so povezane z zagotavljanjem odziva. Gre za zmožnost Združenih narodov in navradnih organizacij, m, da zagotovijo pomoč Potem preusmerjanje trgovine je tudi zelo pomembno vprašanje. Oxfam se poskuša odzivati tudi v Idlibu. Po zelo um, dolgih postopkih smo dobili dovoljenje za pomoč, ampak potem je prišlo do diverzije in nismo mogli ukrepati. Pri Siriji se je treba zavedati, kako zelo drugačna je od drugih uh, narodov. Vsaka država je seveda posebna, ampak sedaj končno opažamo tudi v Siriji, tako kot v drugih državah, da obstaja upanje, da bo prišlo do družbenih in vladnih sprememb. Ampak v Siriji pravzaprav v končni fazi do tovrstnih sprememb, ki smo si jih obetali, ni prišlo. Spremembe so bile zelo kratkožive. Zelo hitro je prišlo do ponovne militarizacije. In eh, k malu je Sirija pravzaprav postala proksi za bojevanje vseh drugih eh, akterjev. In ti akteri so zaenkrat še vedno prisotni v Siriji in bijajo vojno kar pomeni, da mora Evropska unija nekoliko predrugačiti svoj pristop zaradi specifične situacije v Siriji. Različica poročila o arabski pomladi, ki sem jo imel možnost prebrati, je govorila samo v dveh stavkih o človekovih pravicah in o enakopravnosti med spoloma. Bi pa morali te elemente izpostaviti v celotnem besedilu to bi morali biti temelji evropskega sodelovanja s Sirijo. Ženske in deklice morajo sooblikovati programe, morajo imeti pravico do dostopa in do podpore v vsakem trenutku. To je treba zagotoviti za ženske in deklice. Organizacije za pravice žensk bi morali podpreti in okrepiti njihove zmogljivosti. Program Oxforda Oxfama ima tudi ekipo, ki se ukvarja s pravicami žensk in tudi naši programi so usmerjeni v spoštovanje enakosti med spoloma. Pogosto opažamo, da je prišlo do zmanjšanja priložnosti za ženske zaradi zakonodajnih sprememb. In nova različica ustave, ki sicer ščiti um, pravice verskih skupnosti, bo zaradi zadnjih sprememb okrnila pravice žensk. V svojem obrazložitvenem dokumentu ste zapisali tudi, da je treba zagotoviti ustrezno zastopanje prebivalstva. To velja za Sirijo in tudi posod in vse druge države. Evropska unija bi morala pripraviti robusten odziv. Civilno družbo je treba podpreti, ne glede na to, um, kje v Siriji se te organizacije nahajajo in ne glede na to, to, na kateri strani konflikta so. Okrepitev civilne družbe bo pomenila koristi za sirsko prebivalstvo. Ljudje bodo imeli občutek, da jih poslušamo. Tako bomo okrepili njihovo možnost, da zahtevajo odgovorno ravnanje vodilnih. Treba pa je zagotoviti tudi boljši dostop do vseh skupnosti, ne samo do tistih, ki so pod nadzorom sirske vlade, ampak tudi tistim, ki so pod, eh, na zasedenih območjih. Je pa jasno, da se bodo predstavniki civilne družbe morda začeli spraševati, zakaj ne začnejo sodelovati z Evropsko unijo, če ta tako dolgo časa ni pomagala. Pogajanja v Ženevi so zastala in eh, zaradi tega tudi demokratični procesi v tretji fazi niso bili najbolj uspešni, kar pomeni, da smo zapravili tudi priložnost za sodelovanje civilne družbe. Prebivalstvo Sirije nasplošno namreč meni, da Evropske unije njihovo mnenje ne zanima. Evropska unija je zagotavljala nekoliko pomoči za nadzorovana območja in evropska strategija je bila pri tem zelo jasna. Podpora za civilno družbo, stabilizacijo in eh, krepitev lokalnih zmogljivosti se omejuje samo na tisti del, ki ni pod nadzorom vlade Sirije. Evropska pomoč pa je prispevala k k določeni stabilnosti v Siriji in v sosednjih državah. Evropska unija je zagotovila omejeno vrsto pomoči. Vseeno pa je dosegla ključne cilje. Stopnja brezposelnosti mladih je 35 odstotna in tudi tveganje za socialno izključenost v tej regiji je še vedno visoko. Osredotočanje na zagotavljanje pomoči na terenu ni razrešilo teh težav. Velik delež prebivalstva je odvisen od pomoči in uh, si ne more posam, pomagati sam. Treba je zaš, v prvi vrsti zaščititi pomoči potrebne in to mora biti bolj pomembno od uh, zagotavljanja finančne pomoči kot take. Stabilnost eh, je zelo pomembna za prebivalstvo. Realno gledajeno se ljudje sedaj ne osredotočajo več na stanje v prebivalstva Sirije in se bolj ukvarjamo z političnimi vprašanji. Mislim, da to kaže tudi eh, na potrebo potem, da bolj upoštevamo humanitarni in družbeni vidik pomoči. Opazili smo tudi, da v, v večini primerjev Evropska unija ni predvidela jasne strategije glede tehnične pomoči. Evropska strategija Evropske strategije se običajno sredotočajo na diplomatske pristope in diplomatske kontakte, pri Siriji pa ni bilo tako. To smo opazili predvsem, ko so potekala pogajanja glede dostopa. Tehnično sodelovanje pomeni sodelovanje z lokalnimi občinami in tehničnimi zmogljivostmi. Oxfam je naprimer vedno sodeloval s tistimi, ki zagotavljajo skrbo z vodo na lokalni ravni. Želeli smo eh, zagotoviti dostop do pitne vode, do možnosti za pranje in čiščenje. In um, ugotovili smo v stiki z lokalno občino, lokalnim prebivalstvom smo ugotovili, da so lokalne oblasti pravzaprav ostale iste, ne glede na to, kdo je bil na oblasti, ISIS ali pa vlada. Zato, da bi k sodelovanju pritegili civilno družbo, bi morali pripraviti tudi konference za Sirijo. Potem pa bi morali predvideti ustrezno spremljanje. Pokazati bi morali, da cenimo prispevke neke civilne družbe. Sicer so takšne možnosti omejene, ampak bi bilo dobro predvideti srečanja s civilno družbo še pred tretjim zasedanjem v Bruslju. Mislim, da bi bilo to usklajeno tudi splošnim pristopom pri pogajanjih o Siriji. Prav tako bi lahko pod. Prvi to, da prisluhnemo raznovrstnim glasovom iz Rus iz um, Sirije, naprimer, ko gre za predstavnike uh, beguncev, razseljenih oseb, za ženske, deklice in tako naprej. Treba je oblikovati različne forume, tako da bi lahko pripravili um, smernice in bolje vplivali na prihodni potek pogajanj. Treba je okrepiti sodelovanje s civilno družbo. To mora veljati veljati tudi za Sirijo. Evropska unija zagovarja enakost med spoloma in dobro upravljanje. Mislim, da bi spoštovanje takšnih načel eh, izboljšalo tudi izvajanje lokalne oblasti. Hvala. Najlepša hvala. Hvala, gospod Toči. Hvala, gospod Adam. Sedaj imamo na voljo nekaj časa za vprašanje in odgovore. Prosim pa, da ste čim bolj jedrnati, ker pričakujemo romunskega ministra za zunanje zadeve o 15.30. Najprej je prosil za besedo gospod Freund. Najlepša hvala, najlepša hvala obema govornikoma. Rad bi se navezal na to, kar je dejala gospa Toči, ko je govorila o, in upam, da vas bom prav citiral, enih eni izmed pomankljivosti Evropske unije. Tu gre za prerasporeditev oziroma pomankanje lete, ko gre za prerasporeditev beguncev. Tu bi vas opozoril na še nekaj, na vprašanje, ki sega vse tja nazaj do leta 2010, ko se je cela zmeda začela, ko je šlo za pojav posamečnih protestov v Siriji. Do teh protestov je prišlo med drugim zaradi pomankanja vode, če sem prav razumel, uh, na zasedanju Združenih narodov v New Yorku. Evropska unija ni ukrepala v trenutku, ko bi bilo še možno spregovoriti z obema stranima. Ko ni bilo Irancev, ko ni bilo Rusov, Turkov, ISIS-a, in eh, ko še ni bilo 100 tisoč mrtvih in eh, milijona beguncev, ki so na to trkali na naša vrata. Manjka nam torej samozavestna, celovita evropska zunanja politika. Imamo ogromno gospodarsko moč in vem, da je potoči zvoniti prepozno osem let je že od tega in še vedno nimamo oblikovane skupne zunanje politike. Bojim se, da Sirija ne bo zadnja, ki bo zaradi tega trpela. Poglejte samo v Severno Afriko. Ne bi omenjal Alžirije, ampak um, to je edini primer, ki mi je padel na pamet. Tako da, glede na to, kar ste rekli, me zanima, ali se strinjate, da če bi imeli takšno močno zunanjo politiko, In če bi imeli nekoliko zmožnosti predvidevanja, kajti to je tisto, kar pogrešamo v tej instituciji, ki pravzaprav ocenjuje situacijo v sosednjih regijah. Pogrešam to, da nekdo reče, da moramo biti previdni na to, kar se dogaja v državi X ali Y. Nujno je torej, da se streznemo in eh, da se začnemo zavedati, da lahko na področju zunanje poiti politike ukrepamo samo, če strnemo vrste in tako lahko preprečemo, da zadeve ne izterijo, kot so v primeru Sirije. Najlepša hvala, gospod Bašer in gospod Jurek, še želite besedo, še kdo? Drugače bom zaključil seznam govornikov, ker bomo morali predvideti dovolj časa tudi za odgovore gostov. Gospod Bašir, za dve minuti največ. Najlepša hvala. Predsednik, zelo zanimivo je bilo prisluhniti gostoma. Mislim, da se vsi strinjamo, da je demokracija povezana z odgovornostjo in mislim, da je treba odgovorne imeti tudi možnost privesti pred odgovornost, če menimo, da svoje naloge ne izvajajo najbolje. In mislim, da je treba zagovarjati to posod po svetu. Enako velja za vladavino prava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 Potem pomembno je tudi ureditev lastništva, kjer eh, lastniška razmere niso urejena, ne prihaja do gospodarske rasti in napredka. K temu pa bi dodal še trgovino. Trgovina je področje, pri katerem lahko tudi pomagamo tem eh, neuspešnim državam v regiji Mina. Upoštevati je treba, da so te države prevzele tudi veliko breme. Sprejele so begunce iz Sirije in Iraka in podsaharske Afrike. Tako da z trgovinskega vidika mislim, da bi lahko olajšali trgovanje s temi državami, tako da zmanjšamo um, carinske pristojbine na naši strani. Tako da te države spodbudimo, da, preda, da Mm, prodajo dodano vrednost, namesto da nam prodajo surovine, kakav, prodajo proizvode, čokolado, naprimer. Poleg tega smo ob tem videli v evropski soseščini, da kadar je ena izmed eh, sosed manj uspešna, oziroma bolj uspešna kot druge, da lahko pride do ljubosumja in do sporov na ta račun. Živimo v globalni vasi in eh, ko gre za te države, je treba poštevati, da so to sosednje države in da jih moramo podpreti in pomagati, zato da bodo trgovinsko in gospodarsko bolj uspešne. In David, naj na koncu povem še, da moramo biti glasni, kadar um, naši poslanci, naprimer, storijo oziroma naši predstavniki storijo kaj, kar nam ni pogodu, kot je bilo naprimer uh, v primeru Sirije in Iraka v leku, letu 2003. Takrat moramo biti glasni, reči moramo, da ne moramo podpreti spodbujanju spopadov in vojne v, v sosednji regiji. Hvala, gospod Jurek. Hvala. Nasz kolega poseł Benifej trafnie powiedział, że w ocenie. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolega Benifej je torej opisal, kaj se trenutno dogaja na Bližnem vzhodu in v Severni Afriki. V teh državah imajo težave z demokracijo, kot smo slišali, sam bi dodal še težave z varnostjo. Ampak, če prihaja do konfliktov glede samih vrednot, potem ta konflikt postane tudi političen. Nažalost je bilanca pri arabski pomladi negativna. Poglejte si, kaj se dogaja v Siriji. V Siriji smo priča hudi tragediji. Do te tragedije pa prišlo zaradi večjih zaporednih napak. Te napake pa so storile praktično vse upletene strani. Napake so storile tudi tiste strani, ki bi si vsaj v teoriji zaslužile našo podporo in zaupanje. Morsijeva vlada v Egiptu je bila veliko bolj nevarna za socialni mir, kot je bil Sisi, v Jemnu smo priča humanitarni katastrofi in tako naprej in tako dalje bi lahko še našteval. Nekaj pa je nedvoumno, oblikovati moramo nova merila za svojo politiko. Ta merila morajo pripeljati do konkretnih korakov naprej v tej regiji in v posameznih državah. Mislim pa, da bi morali s pomočjo teh meril zagotoviti tudi svojo varnost. Naprimer, Maroko ni država, ki bi neposredno doživela arabsko pomlad, ampak situacija v Maroku danes ni slabša v primerjavi s tisto izpred desetih let. Zato se moramo vprašati, kdo je naš prijatelj v tej regiji. Pomagati bi morali svojim prijateljem. Potem pa moramo tudi preučiti, kakšne bodo negativne posledice, ki jih bomo nosili zaradi različnih kriz. To je tista lekcija, na katero ne bi smeli pozabiti. V nasprotnem primeru bomo samo še naprej spremljali tragedije, kot smo jih v Siriji njemno. Hvala lepa. Nekaj minut nam je ostalo, kdo se bo prvi lotil odgovarjanja. V obratnem vrstnem redu sami se odločite. Dobro, najprej dame. Bom skušala biti čim bolj kratka. Naslovila bom par točk, ki ste jih izpostavili. Absolutno se strinjam z vašo oceno, da moramo biti enotni. Nujno to potrebujemo. To je naše izhodišče, ne glede na to, kje smo dejavni v meni ali kjerkoli drugod. Morda bi morali trak previti nazaj in razmisliti o napakah, ki smo jih storili. Omenili ste Sirijo. Mislim, da je bila naša napaka takrat, oziroma pogosto je naša napaka, da mi kot Evropska unija nekako nihamo, zelo dramatično, schizofreno nihamo med dvema ekstremoma, če hočete, med eh, pretiravanjem, ko gre za popoln propad in eh, na drugi strani preveč podarjamo svojo šibkost. Že leta 2011 bi morali bolje upraviti svojo nalogo. Leta 2011, ko smo se pogovarjali z sogovorniki, smo menili, da lahko dejansko zmagamo. Zato smo takrat upili mi, Zahod, ker smo pač menili, da bo po padcu Ben Alija, Mubaraka in tako naprej prišlo do domino efekta in da bomo samo še eno domino odstranili, da bomo samo usilili našo stran v narekovajih in bo enostavno zmagala. Ampak eh, nismo pretekli zadnjega kilometra. No, pravzaprav ga niti ne bi uspeli preteči zaradi dejstev na terenu. Potem pa smo prišli v to pretirano napihovanje svoje šibkosti, namesto da bi se lotili vprašanj, ki so se omenjala danes na začetku. Zdaj se ukvarjamo s ponovno izgradnjo. Kako se tega lotiti v konfliktu? Ki smo ga v narekovajih politično izgubili, vojaško ga nismo izgubili, ker nismo sodelovali. Ampak teh vprašanj, teh težkih vprašanj si ne zastavljamo. Seveda si želimo, da bi bili izpolnjeni določeni pogoji, ampak ne moramo usilevati enakih pogojev, kot bi jih teoretično lahko, če bi šlo za vojaški konflikt in bi stran, ki jo ki mi podpiramo, zmagala. Tako da bi poleg teh očitnih težav, s katerimi se soočamo, sama bolj dotaknila res te schizofrenije, ki jo doživljamo, ko nihamo med ocenami, kako je res vse propadlo na eni strani in po drugi strani, kako smo nemočni. To bi bilo vse. Hvala. Hvala lepa. Če se dotaknem točke v zvezi s tem, da nimamo skupne vizije, da nimamo skupne politike, da nismo dosledni kot Evropska unija. V Siriji bi o tem spregovoril za vojaškega vidika. Ko gre za ponovno izgradnjo, ponovna izgradnja je običajno nekaj političnega in kot humanitarni akter se ne ukvarjamo z ponovno izgradnjo. Ker pa je to tudi politično vprašanje in ker je toliko omejitev pri tem vprašanju, pa tudi ker. Evropejci precej oklevajo v tem trenutku, ne želijo se pogovarjati o ponovni izgradni. Je to privedlo, vsaj z humanitarnega vidika, do tega, da so omejene možnosti za humanitarno posredovanje. Naprimer, če primerjamo kontekst v Siriji z drugimi humanitarnimi konteksti, lahko ugotovimo, da se ne pogovarjamo o humanitarnem vozlišču oziroma kontaktni točki v smislu reševanja življenj, zgodnje razvojne faze, ponovna izgradnja in tako naprej. Ta humanitarni neksus je v Siriji postavljen pod vprašaj. Zakaj? Kot je rekla kolegica, v Siriji smo posredovali predvsem z vidika reševanja življenj. Na to smo bili omejeni ker gre tu za razpotegnjen konflikt, ki se vleče že 8 let. Nismo bili tako učinkoviti, kot bi lahko bili. Naprimer, v tem zgodnjem obdobju ponovne izgradnje skupnosti nismo priča nobenim naložbam. Ukvarjamo se samo z reševanjem življenj, ne ukvarjamo se s ponovno izgradnjo, z odpornostjo. Ta država je stotstotno odvisna od pomoči. Ljudje so stotstotno odvisni od pomoči in zato bi morali pomagati, da na novo postavijo svoje življenje, da ne bodo tako odvisni od tuje pomoči. Okay. Dobro. Hvala lepa obema, hvala lepa za te prispevke. Hvala gospa Toči, hvala gospod Adam in zadnjo besedo dobi še poročevalec. Hvala lepa, gospod predsednik. Ta kratka, ampak zelo intenzivna razprava nam je zagotovila zdaj dovolj gradiva, da zaključimo s svojim delom. Še posebej bi spostavil to, kar je rekla Toč, gospa Toči, ki je omenila tudi svetovalne svete, ki jih omenjamo tudi v poročilu. Tu bi morali doseči napredek. Ne bi smeli biti preveč omejeni, kar pa zadeva koherentnost, kako dosledni smo v svojih pristopih, kako obravnavamo tudi begunsko vprašanje. Vse pripombe s tem v zvezi so bile zelo pomembne. Pa tudi drugi gost, gospod Mutas Adam je zelo jasno povedal, kako pomembno je, da zagotovimo več izgradnje zmogljivosti za civilno družbo, da moramo braniti človekove pravice in pravice žensk. Tudi o tem veliko govorimo v poročilu, ko omenjamo, kako se je spreminjala vlada v posameznih državah v Siriji je bilo govora. Kolega ima izkušnje s terena, zato je to še toliko bolj merodajno. Slišali smo tudi, da se moramo vključiti v ta širši proces, ki mora biti bolj koherenten, da se ne bomo spuščali v vsako državo posebej. Veliko zanimivih pripomb smo slišali, ki jih bomo lahko vključili v poročilo. Najlepša hvala še enkrat vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali. Hvala gostoma, gospe Toči in gospodu Adamu. Hvala tudi vam, gospod predsednik in najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorim. Tak. Hm. Dobro, s tem smo zaključili to točko. Hvala lepa, da ste prišli k nam. Upam, da se k malu ponovno vidimo. Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, prosim vas, da sedete. Mi pa nadaljujemo za naslednjo točko, točko 31. Prisrčno pozdravljam. Order. Malo miru v dvorani, prosim. No, upam, da bo tudi skupina SD posvetila malce pozornosti socialdemokratskemu gostu. Lep pozdrav, gospod Teodor Melešanu, ministr za zvonanje zadeve Romunije. Romunija prvič predseduje svetu Evropske unije. Glede na to, da je z nami veliko romunskih kolegov, kar je povsem običajno, bi v svoji najboljši romuščini rekel. Sem prav prebral? Hvala. Ministra Meleščanova sem srečal že prejšnji teden v Strasburu, on govori številne evropske jezike tekoče, tako da bomo verjetno slišali angliščino, francoščino, poleg romunščine, vse je odvisno od vas. Z vami pa je gospa Luminitu, Luminita Odubesku, stalna predstavnica Romunije v Bruslju in Štefan Tinka, politični direktor je tudi z vami. Lepo pozdravljeni. Minister, člani odbora za zonanje zadeve se zelo zanimajo za zunanje politične prednostne naloge Romunije kot predsedojoče svetu. To verjetno veste, o tem smo se že pogovarjali v Strasburu. Predvsem v našem odboru pozornost posvečamo širitveni politiki, Turčiji, Zahodnemu Balkanu, številnim drugim vprašanjem, naprimer čezatlantskim odnosom, situaciji v Severni Afriki, na Bližnem vzhodu, v Severni Koreji. Skratka, z ogromno vprašanji se ukvarjamo. Romunsko predsedstvo se bo soočalo s številnimi izzivi. Kot prvo čakajo nas volitve, poleg tega pa boste vse te negotovosti morali razrešiti, če se bo Brexit dejansko zgodil. Gospod minister, Evropski parlament v tem trenutku napreduje pri dosjejih, ki so vezani na večletni finančni okvir, tudi ko gre za razvoj NDICI in ko gre za nov predpristopni instrument IPA-3. Prvo branje želimo zaključiti še pred koncem tega mandata. To bi bilo vse z moje strani. Še enkrat najlepša hvala, da ste danes z nami. Se veselimo vaših pogostih obiskov v naslednjih petih mesecih in pol. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, lep pozdrav, ne dobro jutro, ampak lepo popovdne vsem. Veliko veselje mi je, da sem danes lahko z vami tu v parlamentu in v vladi zastopam mlajšega partnerja v večini. Sem član liberalcev in demokratov. Sam bom skušal predstaviti čim boljši pregled ključnih prednostnih nalog našega predsedstva. Gospod predsednik, spoštovane članice in člani odbora, v veliko veselje in tudi čast mi je, da sem lahko danes tu, da sem v tem odboru, ki pooseblja institucionalno partnerstvo med svetom in parlamentom, ko gre za zonanjo politiko. Moram priznati, da sem res navdušen nad vašim odborom, ko vlečem usporednice z Komisijo za zonanje politične odnose v našem parlamentu število sedežev je skoraj da enako, ampak je pa razlika med Evropo in Romunijo. Danes govorim v imenu države, za katero je Evropska unija predstavljala izpolnitev obljube o blagostanju, demokraciji in varnosti. Nas opredeljujejo izbire. Mi smo se odločili, da bomo poenoteni pod isto zastavo, da bomo podpirali enake vrednote, enake cilje skupaj s svojimi prijatelji. Kot država članica Evropske unije je Romunija vedno nosila tudi odgovornost za oblikovanje boljše Evrope. Bi pa rad izkoristil ta trenutek za to, da izpostavim dejstvo, da moja država prvič prevzema predsedovanje v svoji zgodovini. Na začetku predsedovanja je Evropska unija spet v ključnem trenutku na pomembnem presečišču poti. Ukvarjamo se z Brexitom, ukvarjamo se z strateškim okvirom za obdobje po 2020 letu, ukvarjamo se z večletnim finančnim okvirom, z gospodarsko in monetarno unijo in tako naprej. Ampak realnost je takšna, kakršna je. Vidimo, kaj se dogaja na mednarodni ravni v evropski soseščini. Evropa je še vedno sredi temeljne razprave o tem, kako naj se Unija nadalje razvija v prihodnih letih. Zato je v tem trenutku, ko se soočamo z vsemi temi izzivi, res nastopil trenutek, ko bo treba izbrati. Dosjeji, ki smo si jih izbrali kot predsedstvo, ne odražajo zgolj naših ambicij v okviru tega mandata, temveč odražajo tudi ambicijo, ki jo imamo za Evropsko unijo v prihodnje, tako ko gre za notranje kot zonanje politične vidike. Z te edinstvene perspektive bo Romunija kohezijo postavila na sam vrh prednostnih nalog. Kohezija se nam zdi odraz konstruktivne gonilne sile k več enotnosti med državami in med regijami v Evropski uniji, pa naj se gre za gospodarsko, socialno ali politično kohezijo. To je tudi razlog, zakaj je geslo našega predsedovanja kohezija skupna evropska vrednota. Agenda predsedstva za naslednje mesece se osredotoča na štiri razsežnosti. Želimo doseči več konvergenčnosti, varnejšo Evropo, močnejši globalni položaj in na vse zadnje uveljaviti želimo tudi stabilnejše, odpornejše vrednote na ravni Evropske unije. Šestmesečni mandat, ki ga zdaj vodimo, bo namenjen postavljanju znakov za naslednje obdobje. Verjetno zelo dobro veste, da je kontinuiteta pomembna. Vsi si moramo dolgoročno prizadevati za doseganje ciljev. Pomen institucionalnega usklajevanja je zato zelo pomembno. Evropski parlament je tisti, ki zagotavlja legitimnost Evropske unije. Upam, da bomo ostali v tem tesnem dialogu, ker vsi gledamo v isto smer. Stremimo k državljanom, vsa naša prizadevanja so zelo pomembna. Sam sem pripravljen tesno sodelovati z Evropskim parlamentom, z odborom za zonanje zadeve, z vsemi vami. Pri tem pa bomo upošteval tudi omejitve, ki nam jih nalagajo volitve, ki bodo potekale maja. Ampak prav ta volilni trenutek je tisti, ki od politikov terja, da gremo pred državljane in jih obvestimo o tem, kaj želimo doseči na področju skupne zunanje in varnostne in skupne varnostne in obramne politike in kaj smo že dosegli v zadnjih petih letih. Glede prednostnih nalog na zunanje političnem področju bi rad razkril še svoje francoske veščine, zato bom zdaj govoril francosko in se s tem tudi poklonil vam, Bom pa tako tudi pokazal, kako raznolika je naša unija. Skupaj z eh, službo za zonanje delovanje in s partnerji v triju, torej s Finsko in Hrvaško, smo se dogovorili o programu trija. Ta program izredno podarja doseganje nadaljnega napredka pri izvajanju Evropske globalne strategije. Med drugim To pomeni, da bomo opredelili skupne prednostne naloge, ko gre za širitev, to podpiramo. Spodbuditi želimo nadaljno politično, gospodarsko, socialno in kulturno vez med Evropsko unijo in sosednjimi državami na vzhodu in jugu. Okrepiti in ohraniti želimo večstranski sistem, ki temeli na pravilih znotraj Združenih narodov. Želimo okrepiti tudi regionalne ureditve, čezatlantske odnose nadaljevati želimo z delom na Evropski varnostni in obramni uniji, izboljšati želimo tudi delovne metode. Mi smo prvi v triju predsedstv. Naš nacionalni program je opredelil kar nekaj ključnih nalog. Želimo si, da bi delovali drzno, vključujoče in da bi iz teh prednostnih nalog naredili nekaj otipljivega. Kot prvo predsedstvo v triju smo prepričani, da bomo lahko podpirali tudi delo zunanje, službe za zunanje delovanje in visoke predstavnice. Želimo delovati učinkovito in kohezivno tudi na zunanje političnem področju. Plodno sodelovanje službo za zunanje delovanje že poteka, še naprej bomo tudi sodelovali v tem duhu. Gospe in gospodje, Evropska unija mora oblikovati svoj profil na globalni ravni. Ta pa bo odvisen od tega, kako bomo izvajali globalno strategijo in od tega, kako učinkoviti bodo posamični instrumenti. Nedavno smo pripravili kar nekaj urodij, s katerimi želimo nadalje oblikovati in spodbujati evropsko pot na področju varnosti, razvoja in miru na svetovni ravni. Prej sem omenil štiri ključna prednostna področja. Zagotoviti moramo dovolj virov za ta področja in ta področja morajo odražati tudi evropsko identiteto. Želimo biti čim bolj učinkoviti pri skupni varnosti in obramni politiki, okrepiti želimo tako mehko kot trdo moč Evropske unije. Obstoječi mehanizmi, kot je koordinirano letno pregledovanje nacionalnih obramnih struktur, stalno strukturirano sodelovanje, potem Evropski obramni sklad, bi morali okrepiti. Istočasno pa bi morali zagotoviti njihovo koherentnost s sorodnimi NATO-vimi instrumenti in procesi. Romunija bo tudi podprla vse ukrepe, razvoj in raziskave na področju obrambne industrije. To vrsten napredek ne bi smel potekati na račun civilne plati skupne varnostne in obramne politike. Seveda moramo okrepiti tudi civilni vidik, zato bomo kot Romunija spodbujali izvanje novega akcijskega ukrepa za integriran pristop. Tekom celotnega ciklusa želimo oblikovati celovit, fleksibilen odziv v okviru skupne varnostne in obramne politike. Potrebujemo trdne čezatlantske odnose. To je danes tako pomembno, kot je bilo v preteklosti, morda celo še bolj vrednost naših odnosov z ZDA in Kanado je vidna v tem, kaj želimo skupaj še doseči v prihodnje. Želimo premostiti razlike, ki nas še ločujejo. Evropska unija mora še naprej izvajati ukrepe za krepitev odpornosti, boriti se moramo proti hibridnim grožnjam, krepiti svoje strateške komunikacijske zmogljivosti. To so tri ključna področja. Skupaj z partnerji v tujini bomo pripravili seveda tudi kakšne zaključke, ki se nanašajo na to, kako zagotoviti notranjo in zonanjo varnost, kako se boriti proti lažnim informacijam, kako okrepiti družbeno odpornost. Potrebujemo kratkoročne ukrepe in dolgoročno politiko na tem področju želimo biti učinkoviti, ko delujemo kot Evropska unija. Seveda pa se moramo zavedati, kakšne izbire imamo, kakšne težnje se pojavljajo in kaj to konkretno pomeni tudi z vidika financiranja. V okviru razprav o prihodnem večletnem finančnem okviru bo romunsko predsedstvo tisto, ki bo odgovorno za pogajanja tudi ko gre za zonanjo razsežnost večletnega finančnega okvira in ko gre za prihodni finančni instrument za službo zonanje delovanje, vedno se bomo sredotočili na učinkovitost. To bo preizkus za Evropsko unijo 27 članic. Še kako se zavedamo, da je tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom bistvenega pomena pri tem vprašanju. Naša druga prednostna naloga se nanaša na delovanje Evropske unije na Zahodnem Balkanu. Danes se nahajamo pravzaprav na prelomu, smo na pomembni točki, kar zadeva širitev. Junija je svet sprejel ambiciozen širitveni svežen, prepričani smo, da mora Evropska unija izpolniti svoje obljube upamo, da bo skupna podpora povezana z občutkom lastništva tega procesa na strani naših partnerjev in s konkretnimi rezultati pri reformah, ki so pogoj za kakršen koli napredek širitvene agende, ustvarilo ugodne okoliščine, v katerih se bo svet odločil, da sproži pogajanja z Makedonijo in Albanijo junija 2019. Še naprej bomo podpirali pridružitvena pogajanja z eh, Srbijo, Črnogoro, tudi Bosna in Hercegovina mora biti deležna pozornosti Evropske unije. Ne želimo, da bi bil evropski pristop do zahodno-balkanske regije neuravnotežen. Če pustimo ob strani širitveni proces, lahko gotovimo, da potrebujemo razširjeno sodelovanje, praktičen pristop. Posebno pozornost bomo namenili mladim na Zahodnem Balkanu, želimo spodbujati aktivno državljanstvo, kulturo vzajemnega razumevanja in dialoga. Poleg tega bomo spodbujali vse k premisleku o tem, kako bi dali prednost regionalnemu sodelovanju na jugovzhodnem delu Evrope. Predvsem nas zanima, kako bi lahko Evropska unija vstopila v stik in eh, v povezavo z drugimi regionalnimi strukturami. Kar zadeva Turčijo, želimo opustiti odprte komunikacijske kanale, se pa zavedamo, da je to država kandidatka. Ta država je tudi strateška partnerica Evropske unije na številnih področjih. Verjamem, da bo Evropski parlament uspel razumeti, zakaj Romunija, država na črnomorskem območju, posveča tej državi tolikšno pozornost. Turčija je za nas strateško zelo pomembna. Drage članice in člani odbora, Romunija bo tudi vzhodnemu partnerstvu dala prednost v času svojega predsedovanja Evropski uniji. Maja letos bomo slavili deseto obletnico vzhodnega partnerstva. Začelo se je leta 2009. Romunija bo zato svoja prizadevanja osredotočila na to, da bi ta dogodek bil označen z konkretnim napredkom. Želimo si, da bi odnosi s partnerji napredovali, želimo si tudi, da bi izpolnili skupne cilje za leto 2020. Istočasno pa bomo skušali razmisliti tudi o tem, kakšna je prihodnost vzhodnega partnerstva in sicer v obdobju po letu 2020. Ta desetletna politika je prispevala k oblikovanju spomina naših vzhodnih partnerjev in tudi k, nakazala, kakšna bo prihodnost. Želimo si, da bi te države nadaljevale na svoji poti proti Evropi. Čakajo nas volitve v Moldaviji in Ukrajini. Temu bomo posvetili še posebno pozornost, zato ker je to strateškega pomena, to je treba priznati. Črnomorje je zelo pomembno za Romunijo, zato želimo to območje postaviti visoko na dnevni red. To bo za naše predsedstvo prednostna naloga. Želimo dati prednost tudi projektom regionalnega sodelovanja v posamičnih sektorjih, ko gre za modro gospodarstvo na področju Črnega morja, ko gre za zaščito okolja, raziskave, inovacije, pa tudi ko gre za razvoj civilne družbe. Seveda bomo pri tem sodelovali z Evropsko komisijo. Želimo si, da bi imeli več razsežnostjo sektorsko politiko. Biti moramo bolj konstruktivni, da bomo spodbudili sinergijo v okviru Črnega morja. Želimo si, da bi politiko izvajali bolj trajnostno in tudi bolj vidno. Tudi osrednja Azija bo za nas strateško zelo pomembna. Na no, vse zadnje gre za pomembno križišče med Evropo in Azijo. Nedavno je bila sprejeta strategija Evropske unije za povezanost z Azijo. Čakamo tudi prihodnjo strategijo Unije za območje Srednje Azije. Naše predsedstvo bo prispevalo k temu, da se odpre pot za zagotavljanje nove dinamike odnosov med Evropsko unijo in državami v tej regiji. Želimo razširiti svojo sfero interesov, zato se bomo zauzemali predvsem za multilateralizem. Želimo si, da bi svetovni red temeljil na pravilih. Obstajajo stare in nove negotovosti, zato smo še toliko bolj prepričani v to vrstno delovanje. Evropska unija in Združeni narodi mora delovati skupaj kot pozitivna silnica za uvajanje sprememb na globalni ravni. Izvajanje agende za trajnostni razvoj je pomembno. Pomembno je tudi sodelovanje na področju miru in odpravljanja nesreč. To so tematike, ki jih bomo spodbujali v času svojega predsedovanja. Gospe in gospodje, kot sem povedal že na začetku svojega govora, program dela predsedstva temelji na štirih stebrih. Evropa konvergenčnosti, Evropa varnosti, Evropa kot globalni akter in Evropa skupnih vrednot. Kakorkoli že, izredni vrh v Sibiju bo služil temu, da opredelimo prihodno varnostno strategijo. Imeli bomo še peto Evropo, to pa je Evropa, ki želi izbirati sama zase. Romunija je pripravljena dati svoj prispevek tudi k temu delu. Zdaj pa sem pripravljen, seveda, odgovoriti na vaše vprašanja in nadaljevati za razpravo. Hvala lepa. Hvala, minister Melešanu, da ste predstavili prednostne naloge romunskega predsedstva na področju zunanje politike. Mislim, da ste omenili kar veliko tem, o katerih bomo zdaj lahko razpravljali trenutno imam 11 prijavljenih k besedi, kar je za začetek zelo dobro. Približno 35 minut imamo na voljo, tako da bi prosil kolege, da se umijo na dve minuti, tako da bo gospod minister imel dovolj časa za odgovor. Eh, no, vi boste pa imeli 10 minut, gospod minister, ja. No, kar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 se oprl. Najprej nedavna izjava kitajskega ministra Žimpina eh, glede možnosti ponovne združitve Kitajske in Tajvana. O tem bomo seveda razpravljali na plenarnem zasedanju, ampak zanima me, kakšno je vaše stališče glede tega in ali menite, da bi bili potrebni sklepi sveta o tem vprašanju. Drugič, vaša vlada je večkrat omenjala možnost, da bi romunsko veleposlaništvo premestila v Jeruzalem. Ali nameravate v času predsedovanja eh, kontaktirati druge države članice eh, glede splošnega stališča o premestitvah, premestitvi veleposlaništva v Jeruzalem in tretjič Moldova? Eh, Bukarešta je v zadnjih postopkih blokirala kar nekaj odločitev glede eh, Moldove, tudi v nasprotju z mnenjem Evropskega parlamenta in visoke predstavnice za zoranjo politiko, zlasti kar zadeva volitve v Moldovi. Še zlasti so stališča Evropskega parlamenta motila oligarha Moldova, uh, Blahutnjeva v Moldovi in zanima me, ali nameravate upoštevati stališče Evropskega parlamenta ter mnenje opazovalne misije v Moldovi. Hvala. Ja, najprej sprejmemo vprašanja ponavadi. Zdaj pa pod predsednik Gospod Kristija, najlepša hvala. Gospod minister, dobrodošli v našem odboru za zvonanje zadeve. Dve vprašanji bi imel za vas. Prvič, Romunija ima velik neke bogate izkušnje z odnosi z Moldovo. In kaj si lahko realno obetamo od volitev, ki bodo v februarja v Moldovi? Ministersko srečanje EU-ASEAN je potekalo prav danes do povdne in v našem odboru smo glasovali uh, o um, sporazumu o sodelovanju z Singapurom in prihodnji mesec nas čaka um, ključni krok pogajanj glede tega. Zanima me, kaj vi menite o e, tem strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in ASEANom in tem, kako zdaj napreduje. Hvala. Zdaj pa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 mednarodnega delovanja, čeprav imate morda na dvostranski agendi tudi druge točke, kot so Kitajska, Tajven in tako naprej. Torej, glede na pravila mednarodnega prava in mednarodnega eh, reda se ukvarjamo pač z državami v naši soseski in Romunija velja za balkansko državo. Eh, In zato sem zadovoljen, da sem slišal predlo, vaše mnenje eh, glede pristopa Srbije in Črne Gore, ki ga podpirate. In upam, da bo Romunija na tej poti k približevanju Evropske unije eh, podprla tudi Makedonijo, ki ima težnje po pridružitvi k, eh, k Evropsko-atlantskemu partnerstvu. No, ampak moje vprašanje, lahko si ga dobro predstavljate, glede na to, da smo sedaj v zgodovinskem obdobju za mojo državo, Združeno kraljestvo, eh, ki je pred Brexitom in eh, glede na to, da boste vi na dan Brexita, če le ne bo ta datum predstavljen, vi država, ki boste predsedovali svetu Evropske unije. No, morda boste tudi vi v svetu, prejeli prošnjo za podaljšanje tega obdobja, kakorkoli. Za Združeno kraljestvo je pomembno, da ostane vključeno v celo vrsto področji, ki jih zdaj pokrija, pokrivamo v naši zunanji politiki, še zlasti na področju Zahodnega Balkana in eh, na področju skupne varnostne in obrambne politike. Me zanima za v prihodnje, kakšno si lahko predstavljate oziroma kako vidite partnerstvo Evropske unije z Združenim kraljestvom. Eh, razen v primeru, če seveda dogovor ne bo in se bo to prehodno obdobje še podaljšalo. Hvala lepa, sedaj pa Rebeka Harms. Hvala, zelo mi je všeč vaša obljuba, da se boste posvetili strategijam sosedske politike in odnosom z partnerskimi državami. Imam pa vprašanje glede tega, ne glede na to, ali so to države kandidatke ali pridružene države, je v njih zelo pereč problem korupcije, eh, v Ukrajini naprimer, skušamo vzpostaviti poseben urad tožilca eh, za primere korupcije, eh, podobno kot je tudi v Romuniji in med tem se tudi zelo veliko sprašujemo in pogovarjamo o tem, kar se dogaja s tem uradom v Romuniji. In ved, želela bi vedeti, kaj vi menite o tem, da bi bilo treba uh, delovati kot zgled za naše sosedske države na tem področju, glede na to, da ste minister v Romuniji. In naslednje vprašanje zadeva Turčijo. Uh, eh, Pravljali smo o poročilu Evropskega parlamenta o Turčiji, o Turčiji in naš poročevalec je omenil tudi um, zaustavitev volilnega postopka in zanima me vaše mnenje glede tega ter vaše mnenje glede turškega posredovanja v Siriji, ki ni le država kandidatka, ampak tudi članica NATO in ali se vam to njeno delovanje zdi um, uh, spremljivo glede na njen status. Gospod Kukan. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobrodošli, gospod minister. Uh, ki boste predsedovali v prihodnih šestih mesecih. Sam se bom dotaknil samo vprašanja širitve Evropske unije na Zahodni Balkan. To je ena glavnih prednostnih nalog vašega predsedstva, kot smo prebrali. Ampak, ampak kot veste, se tukaj že kar nekaj časa dokaj navdušeno pogovarjamo o širitvi. Imeli smo tudi strategijo za širitev, eh, o tem smo govorili tudi v času bolgarskega predsedstva, ki je bilo zelo ambiciozno in je želelo. Um, um, evropski mm, eh, vrh organizirati na to temo na vso silo, pa avstrijsko predsedstvo je bilo zelo ambiciozno na tem področju. In eh, zato me zanima, kaj uh, si dejansko tukaj obetate. Morali boste biti zelo previdni, žal mi je, da, da vam to pravim, ampak tukaj imate gotovo um, odlične priložnosti. Pač vi, tako kot Bolgarija in Avstrija, imate. Eh, velike ambicije, um, imate pa vi gotovo zelo dobre možnosti, da jih presenetite. V zelo dobrem položaju ste za to. In moram vendarle povedati, da me nekoliko skrbi, da na področju Zahodnega Balkana izgubljamo kredibilnost. Ves čas jim govorimo, katere pogoje morajo izpolniti. Uh, oni jih uh, morda celo izpolnijo, potem pa se mi s tem ne strinjamo. Mi točno vemo, za katere države gre ampak njihovih imen ne povemo na glas. Torej, zavedanje realnosti situacije je pomembno, zato prosim, presenetite nas, mi vam, mi vam bomo pa pomagali. Hvala lepa, Edvard Kukan. Naslednji pa gospod Pašku. Hvala lepa. v politiki je vse potrebno in hkrati je vse, nič ni dovolj. S tem se navezujem na to, kar je gospod Kukan ravno kar povedal. No, ampak rad bi vas vprašal, gospod minister, kaj menite o političnemu pomenu članstva v evroskupini? Ali to lahko okrepi položaj države, ki je vključena v to skupino? Hvala lepa. Hvala, Joan. Naslednji gospod Tokeš. Bine ați venit, domnule eh, ministru. E, România, ca președinte al Uniunii, a propus e, scopuri noi. E, hvala, gospod minister. Romunija je pripravila celo vrsto plemenitih ciljev za svoje predsedovanje, ki naj bi prispevali k boljši in enotnejši Evropi. Govori se o krepitvi kohezije, zmanjševanju razlik med državami in tako naprej. Ampak, dokler evropskih ciljev ne moremo doseči v naši lastni državi in lahko bi celo rekli, da je sedaj romunska družba dosti bolj razdeljena, kot je bila kadarkoli v zadnjih desetletjih, in ko se ponovno govori o e, komunističnem obdobju, se sprašujem, kako lahko dosežemo te plemenite cilje, e, kohezivnost, socialno, gospodarsko, politično enotnost, če tega na lastnem dvorišču nismo sposobni zagotoviti. Mm, naših konfliktov ne bi smeli izvažati v Evropsko unijo. Glede strateškega partnerstva med Mačarsko in Romunijo, pa sem zelo skrbno spremljal vaše razprave z mađarskimi kolegi. In oboji ste govorili, da um, se opirate na medsebojno spoštovanje ter da želite voditi uravnoteženo sosedsko politiko z Mačarsko. Poslanci um, pa so večinoma glasovali proti poročilu s Argentini o migrantih in krizi. Ehm, in zato me zanima tudi, kakšno je vaše stališče do problema e, migracij. Hvala. Gospod Frunzulica. Hvala lepa. Večkrat ste že omenili, gospod minister, da je za Romunijo širitvena politika izredno pomembna in da je pri tem treba ohraniti tudi močno zavezo za ohranitev vzhodnega partnerstva. Kako namerava romunsko predsedstvo? torej podpreti prizadevanja naših vzhodnih partnerjev, s katerimi um, sklepamo pridružitvene sporazume Ukrajina, Gruzija in Moldavija. Med vašim predsedovanjem svetu Ehm, nameravate podati to sporočilo o solidarnosti in enotnosti med evropskimi državami in kako lahko zagotovite, da boste eh, enako obravnavali Eh, tudi države znotraj Evropske unije in da bodo tudi Romunija, Bolgarija in Hrvaška postale članice šengenskega območja. Gospod Miljan Mon. Hvala lepa, gospod minister, da ste danes z nami. Ne preseneča to, da nameravate pozornost posvečati sosedski politiki. Uh, Eh, razumemo tudi, da je vzhodno sosedstvo zelo pomembno za Romunijo, ampak ravno tako je bistvenega pomena za Evropsko unijo južno sosedstvo. Sam sem španec in kar veliko nas je evropskih držav, ki smo sosedje držav na južnem delu sredozemlja in zato bi bil zadovoljen, če eh, ne bi pozabili na sosedstvo to komponento, ko govorite o sosedski politiki. Pa še dve besedi. Venezuela, dr ta država živi zelo dramatično obdobje in Evropska unija ji mora zato posvečati posebno pozornost. V Evropskem parlamentu se temu zelo posvečamo, ampak tudi v svetu bi bilo treba se zelo posvetiti Venezueli. Ravno tako želimo doseči, da se deblokirajo pogajanja z Mercosurom, ki je ravno tako pomemben partner za uh, Evropsko unijo in zato si zelo želimo, da bi Eh, tudi pod impulzom vašega predsedovanja na teh področjih eh, se je naredilo korak naprej. Hvala lepa, gospa Gomeš. Dobrodošli, gospod minister. Četrta direktiva o boju proti pranju denarja je namenjena tudi boju proti financiranju terorizma. Eh, omenja, vendar pa se pojavljajo problemi s prenosom te direktive v Romuniji in ali je to morda nekaj, kar je v rokah finančnega in gospodarskega ministra ali je morda to področje, ki zadeva tudi vas, saj gre tudi za boj proti terorizmu, ne samo za boj proti pranju denarja. Um, Govorili smo tudi z novo izvoljeno predsednico Gruzije, ki nam je tudi povedala, da si zelo veliko obetajo od vašega predsedovanja. Uh, še zlasti pri um, uresničevanju povezljivosti v območju Črnega morja v okviru eh, vzhodno-sosedske politike. Eh, tudi glede Turčije se pridružujem kolegom, ki so vam že postavili vprašanje, pa tudi glede Moldove. Kar se tiče Jeruzalema, bi želela vedeti, Eh, v, kakšnem, eh, v kakšni povezavi je eh, premestitev veleposlaništva v Jeruzalem v skladu z evropsko politiko, ki želi prispevati k rešitvi spora med Izraelom in Palestino? Gospod Maurides, hvala, pa govoril bom v svojem jeziku, tako da prosim, nadenite si slušalke.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 bodo prednostne naloge temeljile na vrednotah in načeljih Evropske unije v celoti. In sam bi želel slišati vaše mnenje. Eh, namreč, ali boste res delovali v tem okviru in pri tem bi želel eh, izpostaviti vprašanje Turčije, saj že eh, leta govorimo o Turčiji kot strateškem partnerju. Ampak kakšna so dejstva? Turčija, oziroma bodimo bolj natančni, turška vlada predsednika Erdogana ni izpolnila svojih obveznosti napram Evropski uniji, med katere spada tudi spoštovanje vladavine prava v Turčiji eh, ter spoštovanje osnovnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter priznanje Republike Cipr in številna druga vprašanja. Torej, ali boste eh, vi eh, to državo priznali in z njo sklepali trgovinske sporazume ter se ne ozirali na vse te zadeve, potem pa kar se tiče strateško sodelovanje. Um, z Italijo in Ciprom na eni strani in z Izraelom, Jordanijo in Palestino na drugi. Eh, vse to je potrebno zato, da se ustvarijo pogoji za zagotavljanje stabilnosti. Potem pa eh, predsednik Erdogan oznanja vojaške dejavnosti v regiji in tako naprej. Tako da kako vi vidite, um, njihovo ulogo v evrosredozemski regiji. Uh, mislim, da bi morali zahtevati, da tudi Turčija um, spoštuje evropske vrednote in tudi, evropsko, uh, tudi ozemeljsko celovitost evropskih držav, med drugim Cipra. Hvala. Zdaj pa si bom dovolil še sam besedo za vprašanje, ki vam ga želim postaviti. Povedali ste, da bo vzhodno partnerstvo ena vaših prednostnih nalog in morda bi se ob tem morali spomniti ali celo proslavljati deseto obletnico vzhodnega partnerstva, vendar pa so kolegi že poudarili položaj Moldove in ki, o kateri smo pogosto razpravljali v našem odboru, pa tudi na plenarnem zasedanju. In velika večina poslancev je izrazila zelo veliko zaskrbljenost zaradi zniževanja demokratičnih standardov v tej državi. In zato nas zanima, ali namerava romunsko predsedstvo. Um, sprejeti ukrepe za to, da bi vplivalo na izboljšanje situacije um, po volitvah uh, v februarju. Hvala lepa. Upam, da mi boste dali na voljo uh, čas za odgovor na vsa ta vprašanja. Sedem minut ste mi rekli, da imam. Ali ne? Petnajst jih imam. V redu. Hvala in zato bi želel začeti s tem, da odgovorim najprej na vaše vprašanje, saj ste vendarle na vrhu seznama. Rad bi vam povedal zelo jasno, naše stolišče glede Moldove je, da podpiramo njeno pot v Evropsko unijo ne sklepamo posebnih dogovorov z nobeno politično osebnostjo iz Moldove. Delamo z njihovimi institucijami in zelo pomemben partner je pri tem Agencija za mednarodni razvoj, ki se ukvarja s projekti v Moldovi, ki so namenjeni državljanom. Kaj mi lahko razvojamo? naredimo, še zlasti ste tukaj omenjali volitve. Pred tremi, štirimi dnevi sem bil v Kišinevu in se udeležil proslavljanja dneva diplomacije. Govoril sem takrat z predsednikom vlade ter ministrom za zunanje zadeve in zelo jasno sporočilo sta dobila imamo rdečo linijo, ki lahko pomeni velike težave za Moldovo in to so volitve, ki morajo biti poštene, svobodne eh, in organizirane ehm, na demokratičen način ter ob udeležbi mednarodnih opazovalcev. Mislim, da smo jim posredovali zelo jasno sporočilo glede te rdeče linije, ki je ne smejo uh, prekršiti. To je v glavnem to. In če mi zdaj dovolite, se bom lotil odgovarjanja na vprašanja, ki so bila kar številna. Torej, eh, odgovarjal bom v romunščini, kar bo dobro za vas, ki ste vprašanja. No, najprej gospod Kristjan Preda. E, ponovna združitev Kitajske s Tajvanom najprej. To je ena od točk na dnevnem redu um, srečanja, ki bo v Bukarešti 31. januarja in ki se ga bodo udeležili vsi zunanji ministri. Tam bomo razpravljali tudi o tej točki ter skušali predstaviti stališče vseh držav članic ter ugotoviti, ali imamo vsi isto stališče. Če mene osebno vprašate, vam lahko povem, da sam verjamem, da je ponovna združitev na podlagi političnih pogajanj edina sprejemljiva možnost. Seveda pa moramo še počakati in vprašati, videti, kaj o tem menijo naši kolegi. Preselitev veleposlaništva v Jeruzalem ni vprašanje. Vse, kar je Romunija naredila potem, ko se je predsednik Trump odločil, da bo sedež veleposlaništva preselil v Jeruzalem, je to, da je ocenila, kaj bi takšna premestitev pomenila za Romunijo. Eh, proučili smo prednosti in pomenljivosti ter proučili pravno podlago za to, pa tudi resolucijo Varnostnega sveta in Generalne skupščine, ki sta o tem zelo jasni. Ni pa bila sprejeta nobena odločitev, da bi veleposlaništvo premustili v Jeruzalem. Uh, torej, blokiranje sklepov sveta v Moldovi. To ni bila Romunija, več držav članic je bilo, ki so to zaustavili, naše stališče pa je bilo dokaj preprosto. Po našem mnenju bi, ne bi smeli tik pred volitvami izraziti večje podpore ali naklonjenosti eni od upletenih političnih strani. Mi podpiramo Moldovo pri izvrševanju reform in na tem področju vidimo kar velike spremembe v moldavski družbi. Um, glede odnosov s posamezniki, omenili ste tudi oligarha, naj povem, da se z njimi ne pogovarjamo, pogovarjamo se z institucijami. Zdaj pa vprašanje gospoda Kristija. Eh, pričakovanja glede prihajajočih volitev v Moldovi, naj povem, da sem bil tam pred nekaj dnevi, srečal sem se s predsednikom vlade, ki je govoril v imenu trenutno vladajoče koalicije in Eh, ravno tako sem srečal člane neparlamentarne opozicije v Moldovi. In po vseh teh razpravah sem prišel do sklepa, da bo verjetno ob trenutni situaciji tretjino glasov dobila socialistična stranka, tretjino bodo dobili demokrati in tretjino eh, neparlamentarna opozicija, ki jim gre kar dobro v raziskavah javnega mnenja. Uh, In v teh okoliščinah smo povedali predstavnikom vlade, da naj ne požgejo vseh mostov z neparlamentarno opozicijo, saj jih bodo morda še potrebovali. Slednjim pa smo povedali, da vemo, da uh, delujejo na podlagi različnih vrednot, kot jim sledi vladajoča koalicija, ampak da naj ne skvarijo vseh priložnosti, ki jih Moldova ima tudi v odnosih z Evropsko unijo. Seveda moramo počakati, kaj se bo zgodilo. Težko je sedaj reči, kakšen bo rezultat volitev. Zdaj pa Singapur. Partnerski sporazum s Singapurom in z drugimi državami ASEAN. Kaj lahko naredimo tukaj. Ko govorimo o ASEANu, moramo zagotoviti, da imamo komunikacijske kanale, ki nam omogočajo povezavo s to regijo. In eden od bistvenih inštrumentov je tukaj izobraževanje mladih v, na, v, v vzhodnih državah. In ker je izobraževanje tako pomembno, smo se odločili, da bomo v Bukarešto povabili Um, ministre za izobraževanje iz držav ASEAN in uh, organizirali tudi srečanje predstavnikov študentov ter um, rektorjev azijskih univerz. Menimo, da bi skozi to pobudo Romunija lahko prispevala k hitrejšemu razvoju na področju izobraževanja v Aziji. Gospod Tenok. Balkanske države. No, spet bom uh, se vrnil k angleščini, če smem. Ja, hvala, ker drugače se bom še sam zapletel. Uh, Britanska družba je sprejela odločitev in to spoštujemo. Po sodelujemo tudi v kontekstu pogajanj, ki jih vodi Mišel Barnier z Londonom. In svet vodi vlad in držav je to usmeritev sprejel in potrdil. Sprejeta je bila tudi politična izjava glede prihodnjih eh, odnosov z druženim kraljestvom z vidika Evropske unije. Kaj lahko storimo na tej točki kot uh, država, ki predseduje na podlagi načela rotacije kot predsedstvo? Kaj lahko storimo v teh okoliščinah, če bi Združeno kraljestvo rado podaljšalo obdobje pred izstopom če bi v mestnem času torej morda želeli vnesti spremembe v sporazum ali pa politično izjavo. Tisto, kar lahko storimo, je to, da predvidimo potrebne logistične pogoje, ki bodo omogolili, omogočili različnim državam članicam Evropske unije, da se odzovejo. Radi bi, da bi prispevali k oblikovanju konsenza 27 terice pri oblikovanju odnosov z Veliko Britanijo. Tako da bom čisto iskren, obžalujem odločitev, ki ste jo sprejeli, zelo mi je žal. In radi bi, da bi bilo Združeno kraljestvo čim bližje Evropske unije, sploh ko gre za varnost, obrambo, zunanje zadeve in za številna druga vprašanja, pri katerih ima Združeno kraljestvo res močan glas. Če bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo brez dogovora, pa bo treba razmisliti o strateškem partnerstvu. Strateško partnerstvo med Romunijo in Združenim kraljestvom je bilo pri nas podpisano že leta 2003 in takrat smo se odločili, da bi lahko to bila tudi pravna osnova za prihodnje sodelovanje, kar pomeni, da bo to pokrivalo politične odnose, obrambo, varnost, gospodarske partnersko sodelovanje, inovacije, znanost eh, in raziskave ter naložbe. Tako da smo pripravljeni na vse to. Kot predsedujoča država smo pripravljene omogočiti razprave in čim hitreje najti kompromis. Na to Rebeka Harms je spraševala po um, korupciji in po podpori za Klaro Kveberši in po intervencijah uh, v Turčiji oziroma intervencijah tuče. Tu je treba razlikovati med različnimi odnosi s polnopravnimi članicami Evropske unije in potencijalnimi kandidatkami. Upoštevati je treba, da so v središču Evropske unije temeljne vrednote in vse države si prizadevajo, da je upoštevajo to, te vrednote, tako kandidatke kot države članice. In to je zelo pomembno, če želimo zagotoviti demokratični razvoj vseh družb. To velja za vas, za nas in tudi za Turčijo. In s tem se bom odzval na problematiko Turčije. Poglejte, praktično gledeno, polovica turškega prebivalstva, če si pogledamo referendum, ki je potekal v Turčiji, meni, tako in tako. Poglejte si rezultate. 50-50. Kako naj preprosto pozabim na polovico turškega prebivalstva? 50 odstotkov jih želi pristopiti k Evropski uniji, 50 pa ne. Kako naj kar pozabimo na to polovico prebivalstva? Mislim, da to ni prav. In dokler smo v stikih s Turčijo, dokler ima Turčija status kandidatke, imamo določeno moč nad njo, imamo nek vzvod. Ko tega ne bo, bo vsega konec, nobene moči ne bomo imeli. Ničesar vam ne želim nalagati, ampak enako velja za Moldavo in za Ukrajino. Odnos z Evropsko unijo je pač takšen, da so nakazali pripravljenost pristopiti k Evropski uniji in mi krepimo demokracijo. Demokracija je eden izmed najpomembnejših stebrov, ki ga morajo zgraditi na tej poti. In jasno je, da nobena izmed naših držav nima perfektne demokracije, ampak naša Evropska unija je demokratična in to velja za države članice in za kandidatke. In vse te države morajo pod uh, podpreti, kot sem dejal, skupne vrednote in si prizadevati za njih. Potem gospod Kukan. Rekli ste, naj vas presenetim, pa vas verjetno ne morem. Govorili smo o tem eh, že na ravni ministrov za zunanje zadeve in sicer 31. januarja bo potekala razprava skupaj z vsemi državami Zahodnega Balkana. Predvidevamo zelo odprto razpravo. Vse karte bomo dali na mizo in to bo potekalo o pristopnosti Davida McAllisterja, ki bo prisoten pri razpravah in mu bo podal pomemben prispevek. To je tisto, kar lahko storimo. To ni nikakršno presenečanje, ampak upamo. Uh, upam, da je to morda vseeno presenetljivo za koga izmed vas. Potem minister Pašku. Ja, ko si enkrat bil minister, te vedno naslavljajo z ministrom. Torej, gospod minister Pasku. Čisto iskreno moram reči, da pridružitev k evroobmočju je eden izmed ciljev. Romunije. Povedati moram, da Romunija tehnično gledano izpolnjuje vse pogoje in zahteve za vstop v evromoče. Obstaja pa ena težava. Težava tistih državljanov, ki imajo zelo nizke plače, zelo nizke dohodke. Težko bomo zagotovili njihovo podporo za pristop k evru. Tako da zaenkrat se trudimo, da bi dohodki porasli, zato da bi zagotovili nek minimum za najnižjo plast prebivalstva, zato da jih ne bo evro sesu. In tudi z političnega vidika je zelo pomembno, da razmislimo o zakaj. Slišali smo zamisli o o Evropski uniji dve hitrosti in raznolikih konstelacij. Tako da ravno zaradi tega od tistih držav, ki niso članice evroobmočja, zah zahtevamo oziroma pričakujemo, da bodo imele tudi možnost prisostvovati in soodločati o gospodarskih vprašanjih in monetarnih vprašanjih, čeprav niso članice evroobmočja evroobmočja. Sicer ne moremo sodelovati pri sprejemanju odločitev, ampak morali pa bi se poskusiti potruditi, da bi vključili tudi nečlanice evroobmočja v pripravo takšnih odločitev. Potem gospod Tokaš. Da, kohezija. Kohezijo izpostavljamo prav zato, ker imamo težave doma, in tudi drugod se soočajo s podobnimi težavami. Kohezija in konvergenca sta dve pomembni vrednoti, ki ju želimo spodbujati. Radi bi pomagali prebivalstvu Romunije, da bolje razume, kaj Evropska unija dejansko pomeni, kar pomeni, da bomo tako lahko spremenili pristop. Uh, državljanov do Evropske unije, ker bodo bolje poznali vlogo EU. Potem volitve v regiji. Pogovori z Mačarsko so pokazali, da, smo, da je Mačarska najpomembnejši partner eh, gospodarsko gledano za nas, druga pa je Nemčija. Tako da imamo že dobro utrjene gospodarske odnose in to so tudi interesi državljanov. Seveda pa se zadeve lahko spremenijo iz leta v leto. Ehm, lani smo obeleževali stoletnico konca Prve svetovne vojne. In ja, jasno je bilo, da se naša mnenja tu krešejo, razhajajo, ampak prepustimo to vrstne razprave zgodovinarjem. Moj osebni odnos z ministrom za zunanje zadeve, pa tudi iz premijeja in vredno se boste ob tem zasmejali, je dobrohoten, prijateljski. Uh, Potem gospod Frunzulika sporazumijo o pristopu in države kandidatke. Glede Schengna je vse jasno, vse države morajo izposta, izpolniti vse pogoje. Potem pa še sosedski odnosi z vidika Romunije. Že ko sem govoril o prednostnih nalogah pri vzhodnem partnerstvu, sem govoril o južnem delu kontinenta. Zavedam se, da ko govorimo o migracijskih politikah, da je pritisk eh, večji na jugu kontinenta, torej od eh, Maroka do Španije, naprimer. Tako da bomo si še naprej prizadevali za dobri, boljše povezave med eh, severom, vzhodom in jugom, torej vse od Severnega morja do Črnega morja. Potem Moldavija oziroma Derek sektor in eh, zakonodaja glede boja proti pranju denarja? Ali bomo zagotovili izvajanje direktive glede boja proti pranju denarja? Da, bomo potem premestitev eh, veleposlaništva, o tem sem govoril, o Turčiji tudi, potem pa mislim, da ste bili vi, gospod Magelister, pravzaprav prvi, na katerega vprašanje sem popolnoma odgovoril. Hvala. Najlepša hvala. Hvala za teh 20 zelo intenzivnih minut na koncu te točke. Najlepša hvala, da ste obiskali odbor za zunanje zadeve in da ste odgovorili na vsa vprašanja naših eh, kolegov. Mulco Meskin, kako pravite, Mulnorov, veliko sreče v prihodnih šestih mesecih. Mislim, da vsi potrebujemo srečo. Prijeten dan vam želim in prijeten obisk Bruslja. Kolegi, nekoliko že zamujamo, tako da pojdimo kar takoj na naslednjo točko, na točko 32. So, colleagues, we come to item number 32. Kolegi, prišli smo do točke dvaintrideset glede trenutnega stanja v odnosih eh, z Rusijo. Kar takoj bi dal besedo kolegici Kanjete. Torej, predvideli smo deset minut na obravnavo te točke zaradi tega, ker je dnevni red zelo natrpan in smo morali v zadnjem trenutku to točko z včerajšnjega sestanka predstaviti na današnjega. Tako da Sandra Kalnjete bo predstavila svoj uh, pris, pristop, kako sodelovati s kolegi iz drugih skupin in upam, da bomo v odboru lahko našli dobre kompromise in uh, na koncu zagotovili podporo za končno. Pr- poročilo. Izvolite. Hvala, predsednik. Eh, prvotno je bilo mišljeno, da bomo to obravnavljali danes, eh, potem smo mislili, da bomo to obravnavljali včeraj in sedaj smo to spet predstavili na danes. In eh, pa Rusija je pomembna partnerica, pa imam na voljo samo deset minut. Se bom potrudila po najboljših močeh, da tole predstavim. Deset let sem delala na področju diplomacije in zunanjih zadev in želela sem, da se oblikujejo odnosi z Rusijo na podlagi vzajemnega spoštovanja. Ampak Rusija je napadla. Gruzijo in zaradi tega je, je postalo jasno, da se mora mednarodna skupnost sedaj eh, soočiti z realnostjo, da Rusija sedaj je, eh, ni več eh, zaupanja vledanja partnerica, ampak mora biti ni agresor. In ta m, mm, strah se je potrdil v letu 2011, ko so se sprožili napadi Rusije na Ukrajinsko. Ko ozemlje in sedaj mislim, da je konec eh, z leporečenjem na diplomatski ravni. Čas je, da rečemo Bobu Bob. V svojem osnutku glede mm, odnosov z Rusijo sem to tudi storila in najlepša hvala vsem, ki so podali predloge sprememb na osnutek sprememb. 375 predlogov ste podali. Seveda se večina nanaša na trenutne sankcije med Evropsko unijo in Rusijo in pozivajo tudi k spoštovanju mednarodnega prava in opozarjajo na kazniva dejanja. Jasno je, da mora Rusija popolnoma začeti izvajati mednarodno pravo in prenehati z agresijo nad Ukrajino. Številni predlogi pozivajo k enotnosti Evropske unije, Nekateri govorijo tudi o tem, da je treba pripraviti skupni pristop in poštevati tudi mnenja nekaterih nacionalnih politik. Izpostavljate tudi načelo več za več oziroma manj za manj. In Evropski parlament obenem pozorniva tudi, da bi Evropska unija sprejela um, zakon podoben zakonu Magnitskega. V enem pa izpostavljamo tudi sklepe sveta glede um, sankcij pri kršitvah človekovih pravic. Pozivamo k takojšnjem izvajanju. Prav tako opozarjamo na to, da partnerstvo spo, sodelovanju mora biti prekrivljeno prekinjeno oziroma popolnoma odpravljeno po mnenju Evropskega parlamenta. To bi morali nadomestiti s čisto novim okvirom, eh, prikrojenim eh, rusko-evropskim odnosom. Mislim pa, da ni možno razpravljati o takšnih vprašanjih, dokler eh, Rusija še vedno napada evropske države. Mislim, da se vsi med nami strinjamo, da bi morala Rusija izvajanja minskega sporazuma in uh, prav tako bi morali si prizadevati za ukrepitev dialoga za mirno rešitev um, spora z Ukrajino. Pravimo, da bi morali imeti na voljo dovolj um, časa in priložnosti, da razmislimo o novih pobudah. Poleg tega izpostavljamo tudi um, severni tok. Jaz kot poročevalka in skupaj in tudi nekateri kolegi pozivamo, da se zaustavi ta projekt Severnega toka zaradi tega, ker ni v skladu z okoljskimi zahtevami Evropske unije. To zagovarjam skupaj s kolegi, kolegi iz levice pa tega ne podpirajo. Se pa veselim razprav v odboru in sodelovanja s poročevalci v senci pri pripravi kompromisnih predlogov. Prvi sestanek eh, bo potekal jutri in eh, velika večina kompromisnih predlogov, osnutkov kompromisnih predlogov je že pripravljenih, tako da najlepša hvala predsednik. Thank you, Sandra. That was excellent. That was brief and that was right to the... Najlepša hvala. Izvrstno si to predstavila, čisto na kratko, jedrnato in izčrpno. Seveda si lahko vzamemo še nekaj časa za to, ampak to pomeni, da se bo zataknilo pri naslednji točki o Indiji. Pet kolegov še želi spregovoriti. Predlagam, da damo vsakemu na voljo največ dve minuti. In začeli bomo z gospod Jakonsari. Najlepša hvala. Kompromisnih predlogov še nimamo na voljo. Jutri bomo razpravljali o njih in res se opravičujem, da so ti predlogi bili podani tako pozno z vaše strani. Ampak žal politični odnosi eh, med Rusijo in Evropsko unijo so zastali. Rezultat je ta, da se tudi mi spet ponavljamo, ne odpiramo nič novega. To je zelo žalostno. Poročevalka upravičeno v četrtem odstavku izpostavlja, da je potrebno mm, zmanjšati trenutna trenja in ponovno začeti razpravljati z Rusijo, zato da bi se izognili morebitim nesporazumom pomembna platforma za to vrstna posvetovanja je prav naš medparlamentarni dialog. Izmenjava mnen med poslanci je učinkovito orodje za zmanjšanje možnosti nastanka na nesporazumov. Obe strani bi se lahko potrudili, da mm, odpravita težave. Tako da mm, se lahko skupni svet med Evropsko unijo in Rusijo ponovno začne sestajati. Mislim, da je to ključnega pomena sploh eh, v tej napeti situaciji. Potrebujemo nov evropski okvir, ki omogoča sodelovanje in kakovosten dialog, sploh ko gre za varnostna vprašanja in za skupna interesna področja, ki so pomembna za okrepitev vzajemnega zaupanja. PTA pa bi moral še naprej veljati, dokler ne bo sprejet eh, oziroma opredeljen nov okvir. Pri 12. odstavku podpiram poziv eh, poročevalke glede dialoga na visoki ravni med eh, Evropsko unijo in Eurazijsko gospodarsko skupnostjo in državami, s katerimi smo sklenili poglobljene in celovite prostotrgovinske eh, sporazume in eh, sporazume o sodelovanju in partnerstvu. To vrstni dialogi na visoki ravni bi lahko podbudili praktične dialoge. Glede stiko med ljudmi, tu je treba predvideti povišanje sredstev za program Erasmus. In ne nazadnje, v poročilu pogrešam en pomemben element in sicer povezavo med um, ekstremno desnico in nacionalističnimi strankami in eh, vlado in eh, povezave z desno usmerjeno vlado na mačarskem, ker je to nasprotju s skupnimi vrednotami Evropske unije. Sama. Hvala, kolegica. Pozni smo, tako da nekako se moram držati predvidene časovnice. Prosim vas, da se držite dveh minut, več vam ne moram dati na voljo. Charles Tenok. Awesome. Hvala. V imenu Ane Fotige bom spregovoril, zaradi tega, ker um, je bolna in se ne mora vdeležiti našega zasedanja. Seveda, kolegica pozdravlja poročila. Gospa Kalnijete je zelo dobro pozna Rusijo, verjetno veliko bolje kot uh, mi tu. In um, Rusija sedaj vodi ekspanzionistično politiko. Ko umešava se v Donbas, v Ukrajini, umešava se v Rusijo, destabilizira Črnogoro. Koliko razumem, je bila ta država odgovorna tudi za napad na škripala v Združenem kraljestvu. Tako da jasno je, da Rusija v tej situaciji vsekakor ni naša prijateljica in da ne brani naših demokratičnih vrednot. Gospa Fotiga je izpostavila več točk, ki želi, da jih prebere. Meni, da Rusijo moramo obravnavati kot strateški partner oziroma da je ne moramo obravnavati kot strateškega partnerja, če bo še naprej eh, ravnala tako, kot da sedaj. Treba je pa ohraniti morebitne komunikacijske kanale. Um, kolegica se veseli dobrega sodelovanja pri pripravi poročila in upa, da bo sprejeto besedilo podobno tistemu, ki ga je pripravil gospod uh, gospa Lambert. Eh, specifično izpostavlja deseti odstavek, ki je rdeča linija za EKR. Ta odstavek bi lahko prilagodili, zato da bi bolje odrazili mnenje naše skupine. Drugače pa kolegica meni, da je to poročilo izvrstno in čestitke Sandri. Hvala, Charles Tenok. Sedaj pa gospod Aštrevicius za dve minuti. Sandra Kalnjete on uh, first draft of this report, looking forward for tomorrow. Najlepša hvala. Hvala Sandri za pripravljeno poročilo in veselim se razprave med poročevalci v Sinti glede kompromisnih predlogov jutri. Mislim, da bi bilo pomembno, da si ne ustvarjamo utvara da mm, ne pišemo v to poročilo samo želja. Vse pozivam, da zavzamemo praktični pristop. Rusija je pač ubrala pristop, kakršnega je. Poleg tega opažamo, da se je zaupanje med Rusijo in Evropsko unijo zamajalo. Ni videti, da bi mm, Rusija bila pripravljena mm, popra to popraviti. Tako da ne smemo kritizirati sami sebe zaradi tega, ker praktični dialog ni stekel. Potem. Ruska stran se je odločila, da se bo izolirala od evropskih institucij in od um, Evropskega sveta. Tako da ne gre tu za naše napake zato nismo krivi mi. Potem strateško partnerstvo. Treba se vprašati, kakšnega partnerstva si želimo. PTA je nekaj, kar ni napolnjeno z vsebino. Sporazumov o partnerstvu in sodelovanju bi torej morali odpraviti. Potem novi odnosi bi morali biti kakovostni. To pa pomeni, da se bomo morali kritično spopasti s tem in razpravljati oziroma voditi dialog samo na specifičnih področjih. Potem Rusija in Ukrajina. Zdi se mi, da sploh ne razumemo, zakaj gre. Evrazijska gospodarska skupnost, dame in gospodje, eh, ni nič drugega kot Rusija plus. To je območje, ki ga nadzoruje Rusija, gospodarsko območje, ki je pod nadzorom Rusije. Tako da Če sami Rusi tega ne razumejo najbolje, zakaj bi se si s tem belili glavami? Gre pravzaprav eh, samo za razširitev rumskega ozemlja. Tu gre za razširjanje ruskih eh, interesov. Tako da nas pozivam, da smo realistični. Najlepša hvala torej in še enkrat najlepša hvala kolegici Kalnijete. Harms, bitte. Hvala, Rebeka Harms lahko se pridružim kolegom, ki so čestitali Sandri. V prvi različici osnutka mi je všeč, da kolegici dobro uspe opisati vse izzive, ki jih predstavlja Rusija za Evropsko unijo, zaradi tega, ker se vojaško če dalje bolj umešava v države vzhodne soseščine, tudi v države, ki so naše partnerice. Po drugi strani pa je Sandri uspelo tudi opisati področja, ki so v našem skupnem interesu. Tako da v svojem odzivu na to situacijo kolegica tudi jasno opredeljuje, kako se odzvati na te izzive, kako se spodpasti s čedalje večjo agresijo, ki smo ji bili priča v zadnjih letih. Opredeljuje tudi ukrepe, ki bi nam lahko pomagali zagotoviti, da pride do boljšega razumevanja med evropskimi in ruskimi državljani. Tako da predvsem podpiram priporočilo 15 in 16 in vse, kar se nanaša na tesnejše sodelovanje s civilno družbo v Rusiji. Predla, prebrala sem, da ima Putin večjo podporo v Srbiji kot pa doma. In mislim, da obenem prihaja tudi do sprememb v Rusiji. Ne vemo pa, kam se bo vse skupaj zasukalo. Tako da mislim, da bi morali res poslati vsebinska sporočila. Then,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 Poročilo je dobro, kadar um, ugotavlja, kakšno je stanje in to ste tudi storili. In poročilo je dobro, če nam ponudi mm, nekaj opornih točk, kako postopati, kako bi lahko kakšno stvar ali dve še izboljšali. In glede tega ste podali veliko predlogov. Vseeno pa bo stekla še zanimiva razprava o elementih, ki jih bodo kolegi želeli dodati. In tu sta dve točki, s katerim eh, se ne strinjam najbolj. Najprej 21. odstavek. Pri tej točki bi vse pozval, da še enkrat razmislimo o tem. Ne pravim, da so zadeve zapisane na robe. Ne gre za to, kdo je dober, kdo je slab in kdo je najslabši. Ne obe strani bi morali pozvati k temu, da se prenehajo prepovedi vstopa v državo, zato da bo res lahko prišlo do medparlamentarnih stikov. In eh, ne bo vas presenetilo, da mm, sem tudi proti točki, ki se nanaša na severni tok, ampak verjetno tu ne bom mogel na, stran, na svojo stran pritegniti večine. Tu gre za diverzik identifikacijo in za neodvisnost. Tako da morali bi se zavedati, da gre tu za grožnjo strani konkurentov in mislim, da si, da si ne smemo dopustiti, da mm, tu poskušajo z nami konkurirati drugi partneri, naprimer ZDA. In Torej, pri točki 21 bi lahko še našli kompromis, pri tej točki, ki sem jo omenil, glede konkurence, pa mislim, da bo to nekoliko težje. Hvala. Hvala, Knut Fleckenschein. Sedaj pa gospod Jurek. E, Hvala lepa. Gospod predsednik, govorimo o poročilu o Rusiji, ampak Sandra, saj ne moremo zanemariti tega, kaj dejansko Rusija danes je. Ne smemo niti zanemariti tega, da ima zgodovinsko gledano še iz sovjetskih časov pač povezave in vezi s številnimi državami, tudi evropskimi državami. Tudi to bi morali poštevati. Kar nekaj resolucij in poročil je do sedaj kar nekako zanemarjalo tudi to bolševiško dediščino. Nikar tega ne storite tudi vi. Evropska unija ne bi smela stati ob strani pasivno in gledati, kako v tej državi zdaj ponovno uveljavljajo Leninov v ideologijo, bolševiško ideologijo in tako naprej. V Rusiji ni možna svoboda, če ne bodo pretrgali vseh vezi s komunizmom. In Rusija je prva žrtev teh vezi. Mislim, da bi morali nujno okrepiti neodvisnost tistih držav, ki so postale samostojne države po pacu Sovjetske zveze. V mislih imam predvsem, kaj se trenutno dogaja v Belorusiji. Rusija skuša Belorusijo prisiliti v to, da se odreče svoje neodvisnosti in pri tem uporablja vzvod ki je vezan na energetske vire. Mislim, da bi morali kot Evropska unija vplivati na Belorusijo. Lahko bi rekli, da bi ji lahko ponudili neke vrste rezervni načrt za energetske težave, do katerih bi prišlo, če bi se Belorusija oddaljila od Rusije. Pomembno je, da se v okviru tega vprašanja pogovorimo tudi o svoji varnosti. Evropska solidarnost nam nalaga, da moramo storiti vse za to, da ohranimo neodvisnost Belorusije, mislim, da bi morali ukrepati nemudoma. Tako da dajmo tudi to vključiti v resolucijo. Okay, Dobro, hvala lepa. Želi še kdo morda besedo? Ne. Sandra, bi še ti kaj dodala? Čeprav razumem, se boste jutri sestali za oblikovanje kompromisov. Ja, jutri nas čaka sestanek ob desetih, ampak ker še vedno pripravljamo kompromisne predloge, šele prvih 15 je pripravljenih, jih bomo razposlali. Nekje okrog osmih bomo lahko poslali še preostale. Potrebujemo pa zelo verjetno še en sestanek eh, poročevalcev v senci prihodnji teden. Ampak predlagam, da se jutri sestanemo za prvo razpravo. Hvala lepa vsem, ki ste podali predloge k temu poročilu. Sama se že veselim konstruktivnega dela s poročevalci v senci. Hvala lepa. Prehajamo na naslednjo točko, zamujamo pol ure, res mi je žal. Imamo še skupno sejo z odborom za razvoj ob pol šestih, ne vem, kako nam bo to uspelo, ampak kakorkoli že. Jeffrey Van Orden bi se mi, prosim, pridružil. Jeffrey bi moral tu sedeti za omizjem. Gospod Vigant, kje pa ste vi? Aha, tam. Herzlich willkommen.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 Visoka predstavnica je to nedavno predstavila parlamentu in svetu. Lep pozdrav tudi Jeffreyju Vanornu, vodi delegacije z Indijo. Brez nadaljnega pa besedo predajam gospodu Vigandu. Bomo skušali nadoknaditi čim več minut, ki smo jih izgubili. To je bilo torej vabilo, da čim hitreje govorim. Bom skušal biti čim bolj osredotočen, kratek in jedrnat. Na voljo imamo nov predlog za strategijo Evropske unije, imamo tudi sporočilo komisije ter visoke predstavnice. Novembra je bilo to predstavljeno. V rekordnem času je tudi svet to podprl in sicer decembra v treh tednih. Vrnili smo se ravno kar iz New Delija pred desetimi dnevi. Nekaj dni smo porabili tam. Imeli smo skupno srečanje vseh vodij misij v osrednji in južni Aziji. Prvič se je to zgodilo, v delju smo se sestali, sestali smo se tudi z indijsko vlado. Gospod predsednik, rad bi vas upozoril na to, da se je prvič zgodilo, da je indijska vlada izdala potem tudi objavo za tisk. Ministrstvo za zonanje zadeve je to storilo in pozdravili so pobudo Evropske unije. To se res ne dogaja prepogosto v okviru zunanjih odnosov oziroma odnosov z Indijo. Sicer pa smo zauzeli dokaj podoben pristop do tega, kako naj se okrepijo in poglobijo naši odnosi. 14 let je minilo od zadnjega predloga komisije. 14 let je minilo, odkar je svet na zadnje potrdil strategijo Evropske unije z Indijo prav tako. mi skušamo ugoditi čim večjemu številu deležnikov na obeh straneh, ker želimo uveljavljati skupne interese, želimo v največji možni meri izkoristiti priložnosti na področju naložb trgovine, stikov med ljudmi, zunanje politika in varnost bi morali biti više na agendi, globalno upravljanje, regionalni zivi, z vsem tem se ukvarjamo. Vse to pa moramo storiti z veliko večjo mero sinergije, z veliko več koherentnosti med Evropsko unijo in državami članicami, kar moram reči do zdaj ni vedno bilo značilno v naših odnosih z Indijo. Izkoristiti moramo vse potencial, ki ga to partnerstvo ponuja, Oblikovali bomo veliko močnejše partnerstvo za stabilnost, za modernizacijo, to je zelo pomembno za Indijo. Indija želi zagotoviti trajnost tudi v okviru hitre preobrazbe, ki jo doživljajo mesta, pa tudi gospodarstvo. Z Indijo želimo združiti sile za to, da uveljavimo nov pravni red, ki bo temeljil na pravilih, na multilateralizmu, se pravi na STO-ju in. Združenih narodih v samem središču tega novega reda. To je zelo pomembno, kadarkoli imamo pravka z največjo demokracijo na svetu. Mi smo druga največja demokratična skupnost na svetu, imamo pa seveda tudi tržno gospodarstvo. Želimo oblikovati skupen pristop za reševanje globalnih izzivov v večstranskem pristopu želimo tudi skupen odgovor na podnebne spremembe in varnostne izzive. Podobno mišljenje je ključna sestavina tega odnosa. Delegacija za odnose z Indijo je to pogosto izpostavila. Indija je seveda pomemben partner za Evropsko unijo v trenutnem geopolitičnem kontekstu. Veliko negotovosti je, stvari se spreminjajo. Indija je tudi drugo, ne, se upravičujem, drugo najhitrejše raztoče gospodarstvo, takoj za ASEANom. Zato si želimo uveljaviti skupno blagostanje, želimo se osredotočiti na modernizacijo, na koristi prebivalstva. Indija ima zelo veliko priložnosti, da se od Evropske unije kaj nauči glede krožnega gospodarstva, ker se to lahko potem uporabi tudi pri trajnostnem razvoju, varovanju okolja, da bo tudi Indija lahko poskrbela za čistejšo preobrazbo, tehnološki prehod in tako naprej. To bo koristilo obema stranima. Seveda bomo spodbujali tudi pravičen dostop do trga, želimo zagotoviti dobre naložbene pogoje v Indiji. Evropske naložbe v Indiji so že zdaj kar visoke. 6 tisoč evropskih podjetij zagotavlja 6 milijonov delovnih mest v Indiji. Evropska unija je največji vlagatelj v Indiji. 73 milijard smo vložili. Naše naložbe spodbujajo rast, prispevajo k oblikovanju delovnih mest in nasplošno prispevajo k izvajanju indijskih ključnih programov. Okrepiti je treba tudi mobilnost študentov in raziskovalcev, spostaviti povezave med eh, zakonskimi inkubatorji in inovatorji. V tem okviru bi rad izpostavil tudi povezavo z strategijo o povezljivosti. Ta strategija o povezljivosti z Azijo in Indijo je tista, ki jo moramo nadalje razvijati v partnerstvu z Indijo. To je naj, ena od največjih indijski, azijskih držav, ki so seveda Evropski uniji tudi geografsko najbliže. Seveda moramo sodelovati z Indijo tudi pri drugih izzivih z področja povezljivosti v tej regiji, bodi si v Srednji Aziji ali pa v Jugovzhodnji Aziji. Varnostno sodelovanje z Indijo bo seveda novo pomembno področje delovanja. Pripravili smo že številne dialoge na področju kibernetske varnosti in neširjenja orožja kibernetskimi grožnjami. Zdaj pa želimo več storiti tudi na področju varnosti in sodelovanja. Želimo spostaviti tudi odnose med eh, vojaškimi silami, spodbujati želimo izmenjave in zlasti izmenjave na področju usposabljanja. Francoska fregata Kasa je prejšnji teden v pristanišču Mumbai pokazala, kako lahko deluje sodelovanje. Oni bodo pomagali tudi v operaciji Atalanta. Če povzamem, skupaj moramo delati. Želimo si, da bi svetovni red temeljil na pravilih. Želimo postati sila za stabilnost in za preobrazbo v globalnem kontekstu. Želimo delovati skupaj tudi pri podnebnih izzivih, pri trajnostnih razvojnih ciljih. Želimo si, da bi svet bil multilateralen, multipolaren in da bi temeljil na pravilih. Takšen pravni red si želimo. Evropske institucije in evropske države bomo seveda pri tem sodelovali, okrepili bomo koherentnost na tem področju. Upam, da nas tudi parlament podpira. Mislim, da smo s tem izpolnili poziv, ki ste ga podali leta 2017. Takrat ste prosili, da se na evropski ravni sprejme dosledna strategija za odnose z Indijo. Na tanko je treba opredeliti tudi prednostne naloge, ste rekli. Hvala. Dank, Vigan. Thank you for... Lepša hvala, gospod Vigan, za to predstavitev. Zdaj pa besedo predajam Jeffreyju Van Ordnu. Najlepša hvala, predsednik me je kar spodbudil ta nov pristop, o katerem smo bili ravno kar obveščeni. Izvaja se v okviru službe za zonanje delovanje. Vesel sem tudi, da je indijska vlada sprejela novo strategijo. Moram reči, da sta se Indija in Evropska unija precej spremenili od vzpostavitve strateškega partnerstva leta 2004. Verjetno se spomnite, Evropska unija se je takrat razširila z 15 na 25 držav članic. Takrat je bila Indija 12. na svetovni lestvici, ko gre za BDP. Zdaj je Indija na šestem mestu po ZDA, Kitajski, Japonski, Nemčiji in Združenem kraljestvu. Od leta 2030 dalje pa naj bi Indija postala tretje največje gospodarstvo na svetu, takšne so napovedi. Verjetno veste, gospod predsednik, da sem predsednik delegacije za odnose z Indijo. Zato posvečam velik pomen temu, da se ukrepijo odnosi med Evropsko unijo in Indijo ter med državami članicami in Indijo. Izboljšati je treba razumevanje, poznavanje Indije v parlamentu. Ker nimamo veliko časa, ne bom preletel vseh dejavnosti, ki smo se jih lotili v zadnjih petih letih. Te dejavnosti so bile številne in zelo raznolike. Moram pa reči, da je prav to oblikovanje pozitivnih odnosov nekaj, kar bi morali obravnavati v kontekstu benignega zanemarjanja ali kako bi temu rekel strani Evropske unije. Ogromno razprav je potekalo na to temo, tudi številne druge države, ki so manj pomembne kot Indija, če smem tako reči so bile deležne obsežnih razprav, ampak o Indiji kot takšni se nismo prepogosto pogovarjali. Gospod Vigand, kot je zelo elokventno povedal, ima prav, da je moč pozdraviti veliko pozitivnega. Pogrešamo pa napredek pri celovitem sporazumu o naložbah in trgovini. V sedmem Na sedmi strani sporočila piše, da bi Indija in Evropska unija morali stremeti k proaktivnemu pristopu za krepitev naložb in trgovine, da se bomo še naprej zavezovali k temu, da se vzpostavijo ravnoteženi trgovinski odnosi z Indijo, želimo si, da bi ta sporazum bil gospodarsko pomemben. Te besede same po sebi so sicer pozitivne, ampak to ni ravno velik napredek v primerjavi z tem, kaj je bilo izrečeno oktobra 2017 na zadnjem vrhu EU-Indija. Takrat je bil pripravljen dokument na desetih straneh s 53 točkami, zdaj pa se omenja samo en prostotrgovinski sporazum. Mi smo se zavezali, da se bomo pogovarjali o prostotrgovinskem sporazumu, to je bilo bistvo takrat. Zato zdaj potrebujemo konkretne ukrepe. Evropska unija in Indija se pogajata o trgovinskem sporazumu že skoraj da 12 let. Vemo, da smo se s Kanado o CETI pogajali pet let. Če na obeh straneh obstaja predanost, dobra volja, potem se sporazume lahko hitro sklenen. Mislim, da sta Indija in Evropska unija pripravljeni sodelovati. Vemo, katera so sporna vprašanja. Moram pa reči, da pozdravljam tudi sektorsko sodelovanje, ki ste ga opisali. To poteka z Indijo na številnih področjih odnos presega zgolj gospodarski odnos. Imamo številne skupne interese, sami ste jih že omenili, naprimer boj proti terorizmu, zagotavljanje svobode na morjih, čista energija, podnebne spremembe in afriški razvoj na vse zadnje, številna področja torej. Tisto, kar je meni postalo jasno, odkar sem predsedojoči delegacije za odnose z Indijo, pa je, da je Ta država, tako ali tako šesto največje gospodarstvo na svetu, doživlja najhitrejšo rast in kmalo bo postala država z največjim številom prebivalstva. Verjetno bo imela tudi kmalo najmočnejšo vojaško silo v regiji, četrta bo na svetovni lestvici, kar zadeva to vprašanje. Evropska unija ima možnost, da zdaj vstopi v novo poglavje okrepljenega sodelovanja na številnih področjih. Upam, da bomo to priložnost, ki se nam ponuja, izkoristili. Potrebujemo več kot besede, potrebujemo praktično sodelovanje. To trdimo na številnih področjih, ampak res moramo storiti še veliko več. Upam, da bomo s tem novim sporočilom tudi nakazali spremembo politike v veliko bolj pozitivno smer. Hvala. Hvala lepa, Jeffrey Van Orden, tudi za ta prispevek. Zdaj pa nam je ostalo še nekaj minut za izmenjavo mnen. Gospod Preda, gospod Tenok, gospa Lohbiler, še kdo sem koga spregledal, gospod Bašir. Vi ste se prijavili k besedi, seznam govornikov je s tem zaključen, začenjamo pa z gospodom Predo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Leta 2017 sem bil poročevalec parlamenta za politične odnose med Evropsko unijo in Indijo. Takrat sem ustrajal predvsem na tem, da bi morali oblikovati novo strategijo za odnose s to državo. Zato sem zelo vesel, da smo zdaj spoh uspeli opredeliti svoje prednostne naloge za strateško partnerstvo. Države članice so potrebovali zgolj nekaj tednov, da so podprle sporočilo visoke predstavnice. S tem so poslale zelo pozitivno sporočilo Indiji in mislim, da smo zdaj vsi zavezani k temu, da se stvari premaknejo naprej. Res je, da bomo skupaj morali zdaj izvajati opredeljene prednostne naloge, zato me zanima, gospod Vigant, kakšni so naslednji koraki. Čeprav razumem, bo 11. in 12. februarja sekretar za zunanje zadeve Vičav Kešav Kokal obiskal Brusel. Sklepam, da boste v tem okviru skušali doseči tudi kakšen napredek. Zanima me pa tudi, kaj se dogaja z sklenitvijo sporazuma o prosti trgovini z Indijo. Če se ne motim, se tega sploh ne omenja v teh dveh dokumentih, ki jih je nedavno objavila komisija oziroma svet v svojih sklepih. Hvala. Hvala lepa, Kristjan. Charles Tenok. Hvala, gospod predsednik. Pred 20 leti, leta 99, sem z Jeffrejem Van Ordnom oblikoval skupino prijateljev in z Indijo. Ta skupina je žal razpadla, ker ima Indija zdaj svojo delegacijo. Torej, sam sem tudi že 20 let v tem parlamentu, ampak podarili smo, kako pomembna je Indija kot regionalna sila. Indija je zdaj ena od BRICS-ov, kmalo bo peta na globalni gospodarski lestvici, prehitela bo Združeno kraljestvo. Do 18. stoletja je Kitajska odigrala to pomembno zgodovinsko vlogo, ki jo bo zdaj prevzela Indija kot strateški partner Evropske unije, ki deli naše demokratične vrednote in spoštuje pravno državo, je država naša prava partnerica. Res pa je, da se sooča s številnimi grožnjami, tudi zunanjimi grožnjami in mislim, da Indija lahko tu sodeluje z Evropsko unijo. Indija je jedrska sila. Osebno menim, da bi morala Indija biti stalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov. V zadnjih letih je odigrala ključno vlogo pri mirovnih misijah Združenih narodih. Sam sem bil poročevalec pri poročilu o prostotrgovinskem sporazumu z Kanado, Novo Zelandijo in Avstralijo, ampak bojim se, da bomo tu nekako naleteli na težave po Brexitu, ker bodo Britanci želeli skleniti z Indijo tesne gospodarske vezi trgovinske in gospodarske vezi, nasplošno tudi s Commonwealthom in z angliško govorečimi narodi, ne vem, kje je potem naše mesto. Glede prostotrgovinskega sporazuma so mi rekli, da je pogosto bilo kar precej težav pri doseganju napredka, zlasti pri izvoznih tarifah za žgane pijače in pri odpravi vizumskega režima. Upam, da bomo uspeli skleniti kot Evropska unija tudi ta prostotrgovinski sporazum po Brexitu. To bo prineslo številno dobre priložnosti, predvsem pa bo to koristilo obima partnerima. Hvala. Hvala lepa, Charles. Gospa Lohbiler. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Vigant, da ste predstavili strategijo. Zanima me, če v vsem Potem obstaja še možnost, da se izboljšajo tudi rezultati na področju človekovih pravic. Ali bomo spodbujali multilateralizem, ali bomo v Ženevi in morda v Združenih narodih izpostavili vprašanje človekovih pravic. Verjetno ste prebrali resolucije parlamenta, kjer se omenja zaščito človekovih pravic v Indiji in kršenje pravic v Indiji, naprimer nasilje nad ženskami, potem nedavne aretacije prominentnih borcev za človekove pravice ne obetajo prav veliko. Skratka, na eni strani je veliko govora o tem, na drugi strani pa se nič konkretnega ne spremeni. To bi morali omeniti v strategiji. Rekli ste tudi, da ste se dogovorili, da boste konflikte oziroma probleme v sosedski Indije obravnavali skupaj. Lahko kaj več poveste o tem, imate kakšen bolj konkreten komentar ali boste morda pomagali pri reševanju situacije na Šrilanki. Namreč stvari so se tam nekako zaustavile, kaj je z odborom za preiskavo vojnih zločinov. Hvala lepa in še gospod Bašir. Hvala, gospod predsednik. Vidim, da je ura pozna, zato vam ne bom kradel veliko časa. Mislim, da je bilo povsem upravičeno izpostavljeno, da se zauzemamo za pravni red, ki bi temeljil na pravilih in v središču tega reda naj bi bili združeni narodi. Več resolucij je bilo sprejetih na temo Kašmirja v okviru Združenih narodih, ampak to se ne izvaja. Prihaja do kršenja človekovih pravic v Kašmirju. Zato se mi zdi, da bi morali Indijo spomniti na to, kakšne obveznosti ima. Da bi se morala držati resoluciji Združenih narodov in da bi morala razrešiti ta konflikt. Poleg tega je več sto tisoč vojaških sil kršilo človekove pravice v Kašmirju. Uporabljali so tudi gumijaste naboje in podobno. Od leta 1989 je skoraj da 100 tisoč ljudi umrlo v tem območju. Oborožene sile Indije imajo pač imuniteto, gre za sile, ki delujejo v Kašmirju. To pa je očitno kršenje naših vrednot. Če je Indija gospodarska sila, potem je ne smemo sprejeti zgolj zaradi tega in jo pustiti pri miru. Mislim, da bi jo morali postaviti na odgovornost tudi pri drugih vrednotah, katerim mi stremimo. Hvala. Hvala lepa, kolegice in kolegi, za vaše pripombe. Kdo bi spregovoril prvi? Jeffrey, pripomba s tvoje strani, potem še kolega. Zelo na kratko. Obžalujem, da je moj prijatelj, kolega gospod Bašir izpostavil to konkretno zadevo. Omenil je Kašmir. Kašmir je seveda država v Indiji. In del Kašmirja je okupiran, Pakistan ga trenutno zaseda. Tudi Gilgit in Baltistar sta dela kjer se pojavljajo problemi. Če si preberete poročila Združenih narodov, boste videli, da so zelo kritična, vsaj kar zadeva položaj človekovih pravic v tem delu Kašmirja. Tudi tam prebivalce predvsej zlorabljajo. Pa ne samo vojska, namreč tam je prav gojišče za sprožanje terorističnih napadov. obžalovanja vredno, resnično. V interesu vseh nas je, da Pakistan in Indija sobivata, da najdeta nek dogovor, da zgradita gospodarske in skupnostne povezave. Veliko pripravljenosti je na vseh straneh, ampak to ne bo privedlo do nečesar, če bomo zauzemali samo enostranske vidike, kot so včasih izpostavljajo v forumih kot Evropski parlament. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše zanimanje, za izraženo podporo in tudi vprašanja. Najprej, kar zadeva prostotrgovinski sporazum, mislim, da ni nobenega dvoma glede tega, da je Evropska unija zelo zavezana temu, da se bo pogajala o tem sporazumu. V sklepih sveta piše, da je Evropska unija trdno zavezana k temu, da se pripravi celovit, ambiciozen, vzajemno koristen sporazum z Indijo, ko gre za prosto trgovino. Seveda želimo vključiti tudi močne določbe glede trajnostnih razvojnih ciljev. Nov okvir za naložbe pa bo seveda tisti, ki bo pritegnil dodatne naložbe v Indijo. Komisija je podala svoj predlog, na voljo imamo tudi sklepe sveta. Je pa res tudi, da je bilo veliko dela vloženega strani obeh ključnih pogajalcev na obeh straneh. Skupaj smo skušali opredeliti, kaj je to ambiciozen, celovit, vzajemno koristen, gospodarsko vzdržen sporazum. Podrobna vprašanja še niso bila razrešena, kako daleč gre torej področje uporabe. Vemo, da komisija parlamentu ne more predložiti sporazuma brez poglavja o trajnostnem razvoju, o trgovini in trajnostnem razvoju, o pravicah delavcev, da ne moremo parlamentu predložiti sporazuma, ki ne bi omenjal javnega naročanja ali ki ne bi zajel določb o trgovini z blagom in storitvami zato bomo morali še delati na tem bolj poglobljeno. Pripravljenost je tam tudi na indijski strani, da se to doseže, da se bolj natančno opredeli področje uporabe. Morda to ne bo tako zelo obsežno področje uporabe, kot velja pri drugih prostotrgovinskih sporazumih, ampak vseeno moramo pa seveda spoštovati tudi pravila STO. Kar pa zadeva vprašanje gospoda Prede, kaj zdaj? Zunani minister bo res v Bruslju čez dva tedna. Opravili bomo intenzivne pogovore z njim, tudi on se bo pogovarjal z večjimi akterji. Generalni sekretar, moj generalni sekretar se bo srečal z njim. Predvidenih je več skupnih ukrepov. Imamo tudi intenzivna pogajanja na politično varnostni, na gospodarski strani. Upam, da bomo kasneje letos organizirali tudi vrh, takoj, ko bodo za nami volitve v Indiji in tudi volitve v Evropski parlament in ko bomo na obeh stranih vedeli, s kom imamo opravka in s čem. Morata pa predsednika Tusk in Juncker doseči dogovor z premijejo Modijem. Srečali so se že v Buenos Airesu na vrhu skupine G20, to je bilo nedavno. Biti moramo proaktivni. Resnično moramo poskrbeti za to, da se bodo prednostne naloge izvajale v praksi in da ne bo vse ostalo samo pri dobrih namerah, kot je rekel gospod Tenok. Zagotovo je to naša odgovornost. Na večjih koncih sveta bomo seveda tesneje sodelovali z njimi, toliko v odgovor gospe Lohbiler gre za prekrivajoča se sosedstva, tako jih imenujemo, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, naprimer. Vendar to pomeni tudi, da bomo skupaj delali pri reševanju nekaterih situacij v indijski sosedski. To smo že storili večkrat, ko smo oblikovali dobro sodelovanje, ko smo reševali težavne situacije, naprimer v državah, ki ste jih sami izpostavili, na Šrilanki in na Maldivih. V interesu vseh nas je, da se ustavno ureditev spoštuje v teh državah, enako velja za demokracijo in pravno državo. Zagotovo je v našem interesu, da skupaj sodelujemo z Indijo, tudi ko gre za reševanje situacij v Bangladešu ali Mjanmaru. Na koncu pa bi rad odgovoril na vprašanje, ki se je nanašalo na človekove pravice na splošno in še posebej na človekove pravice v Kašmerju. Mi se trudimo, da bi tesneje sodelovali z Indijo, ko gre za človekove pravice. To je bilo jasno izraženo v dokumentih sveta in komisije, pa tudi v kontekstu Združenih narodov, glede na to, da je Indija članica sveta za, va, za človekove pravice v okviru Združenih narodov. Zauzemamo se za dialog na tem področju. Evropska unija je edini indijski partner, s katerim je vzpostavljen dialog na področju človekovih pravic, ampak v zadnjih letih se enostavno nismo uspeli srečati, zato bomo morali nekaj storiti s tem v zvezi. Spremljamo situacijo na področju človekovih pravic in borcev za človekove pravice v Indiji. Izvajamo dejavnosti političnega osveščanja, potem tudi instrument za demokracijo in človekove pravice uporabljamo, uporabljamo tudi finančne sredstva, potem se ukvarjamo tudi z različnimi oblikami diskriminacije, ki temelji naprimer na kastah in spolu. Predvsem pa si želimo, da bi ženske začele prevzemati vodilna mesta. Naše stališče v Kašmirju je jasno, Indijo in Pakistan spodbujamo k temu, da najdeta trajno rešitev, da razrešita situacijo v Kašmirju. V največji možni meri naj vključita tudi same prebivalce Kašmirja. To je pravzaprav odgovornost obeh držav, da najdeta mirno rešitev za svoje spore in razlike. Prihaja do zlorab človekovih pravic. Vse to bi morali skrbno, hitro, pregledno preiskati skladno z mednarodno pravnimi obveznostmi na področju človekovih pravic. Indijska vlada je seveda pripravljena sprejeti veleposlanike Evropske unije. Ti lahko potujajo v preomenjeno državo. Evropska unija bo še naprej sodelovala z Pakistanom, Indijo in mednarodno skupnostjo v boju proti terorizmu in vsem terorističnim grožnjam. Thank you, Mr. Wiegand. Any further Hvala, gospod Vigant. Ali imate mogoče... Če hvala za vaše pripombe, hvala, da ste prišli k nam in da smo lahko organizirali to srečanje v odboru AFED. Tako da zdaj predlagam, da gremo kar takoj k naši naslednji in zadnji točki na dnevnem redu, to je točka 34. Nekateri sedite namreč v tej dvorani že od 9. zjutraj, ampak imate še dovolj uh, moči, da nadaljujemo sestanek še v prisotnosti nekaterih članov odbora DEVE.